<laughs> La séance commence. <laughs> Odpiramo zasedanje. Dobar dan, gospe in gospodje. Za tiste, ki še stojite in se pogovarjate, prosim, če lahko vstopite in se posedete. Nekoliko smo že za programom, nekoliko pozni smo že, gre pa za pomembno zasedanje in dnevni red je dolg. Rada bi, da imeli dovolj časa, da prisluhnemo vsem strokovnjakom in da se z njimi tudi pogovorimo. Zato najprej pozdravljam 25 članov nacionalnih parlamentov iz 13 držav Unije. Prav tako opraviču, opravičuje mojo lastno državo in eh, tri predstavnike naše skupščine, ki naj bi bili danes tukaj. Govorijo pa namreč v parlamentu o izjemno pomembni temi in o njej tudi glasujejo. Zato naši predstavniki niso mogli priti na zasedanje. No, poročilo o notranjem trgu je bilo stvar glasovanja 7. septembra In uh, o tem bo potrebno še malo več govoriti. No, predstavljam tudi mali spisinčar iz uh, Švice in pa Trusa Vilkoma iz Norveške. Pozdravljam tudi vse druge predstavnike Evropskega parlamenta, komisarja za skupni trg No, upam, da se nam bodo pridružili tudi še drugi udeleženci in da bodo tudi oni imeli korist od današnjega zasedanja. Naj še enkrat povdarim, kako pomembno je današnje zasedanje, današnji dogodek. Vloga Evropskega parlamenta se je v zadnjem času namreč še bolj okrepila zaradi Lizbonske pogodbe. Prav tako pa se je okrepila tudi vloga parlamenta zaradi tesnejšega sodelovanja s nacionalnimi parlamenti in tudi to temelji na Lizbonski pogodbi. To pomeni, da tesneje in močneje sodelujemo z nacionalnimi predstavniki iz različnih držav. S tem se tudi približujemo cilju, da bo Evropa resnično postala Evropa državljanov. IMKO odbor je že organiziral podobno zasedanje o direktivi o odloženih plačilih. O tem smo glasovali zadnjič v Štrasburju. Zelo pomembna direktiva je to za enotni trg in pa za mala in srednje velika podjetja. No, zaradi razprav z državami članicami, svetom, komisijo in Evropskim parlamentom nam je uspelo pripraviti ta izjemno pomemben dokument. Organizirali smo tudi zasedanje o direktivi, ki je še stvar razgovorov. Gre za direktivo o pravicah potrošnikov. Organizirali smo tudi sestanek oziroma zasedanje o prenosu direktive o storitvah. Veste, da ta direktiva v mnogih državah povzroča težave pri izvedbi. No in zasedanja, ki smo jih organizirali na to temo, so bila izjemno koristna. Naj povem še to, da bomo konec zasedanja, torej ob pol šestih, gostili gospoda Mišela Barneja, komisarja za enotni trg. Jutri bo akt o enotnem trgu predstavljen javnosti na evropski ravni. Zato ima komisar seveda še celo vrsto upravkov in konzultacij, ki jih mora danes popovdne še upraviti. Komisar je povdaril, da bi sicer bil rad tukaj vs popovdan, da pa žal ne more, da se bo pa z veseljem odražil vsaj dela zasedanja. Pozdravljam tudi naše strokovnjake, ki so tukaj zato, da nam predstavijo strokovne izkušnje, Gre za strokovnjake, ki so že začeli delati na področju priznavanja poklicnih eh, kvalifikacij v Evropi. Pozdravljam torej nemškega kolego, doktorja Fuksa. To je direktor Nemške zveze inženirjev. Potem pozdravljam Patrika Fortjuja, ki predstavlja francosko združenje farmacevtov, profesorja Tonja Hejzelja. predsednika Sveta za medicinske sestre in babice v Združenem kraljestvu in Karin Marie Pedersen iz Danske. Ona je pripravila delovni dokument v imenu IMKA, in sicer dokument o priznavanju štirih mobilnih poklicev. Namen tega medparlamentarnega zasedanja je najprej prisluhniti mnenjem različnih nacionalnih parlamentov. Radi bi namreč razumeli stanje, potem pogoje in pa izzive priznavanja poklicnih kvalifikacij. Mi smo zdaj sredi velike socialne krize. Zavedamo se, mladi pa mogoče še bolj, da poklicni uspeh, da je ta odvisen od mobilnosti po vsej Evropi. In zato bo današnja razprava zagotovo eden od prvih korakov k direktivi o pripozna pripoznavanju poklicnih kvalifikacij. Gospod Barnier, komisar, vam bo kasneje sam povedal nekaj o izvedenih ocenah. Leta 2011 bo na osnovi teh ocen pripravljena zelena knjiga, ki bo, tako upamo, izboljšala priznavanje poklicnih kvalifikacij. Verjetno veste, da je direktiva iz leta 2005 eh, povzročila celo vrsto težav pri izvajanju. Ne bom posebej omenjala, v katerih državah eh, je to povzročalo največje težave ampak mnoge države članice so le stežka začele izvajati um, te določbe. Kaj je bilo inovativno leta 2005? Najprej priznavanje tako imenovane skupne platforme po vseh državah članicah. No in ravno te platforme niso bile v celoti izvedene. Povemo lahko, da ta direktiva zagotovo ni bila popolnoma učinkovita. Zato jo je treba prenoviti tako da bomo lahko hitro priznavali poklicne kvalifikacije med različnimi državami članicami. To je treba storiti čim prej. No, poročilo o prenosu direktive iz leta 2005 je na voljo v vaših mapah. Odbor IMKO in pa vsi moji kolegi, ki smo danes tukaj, pa tudi vsi deležniki v tem procesu razmisleka, da no, mi vsi smo že opravili kar veliko dela. Razmišljamo o tem, kako prenoviti direktivo, tako znotraj odbora in kako eh, v okviru drugih krogov. Rada bi se zahvalila kolegom iz vseh političnih skupin, kajti izjemno usklajeno sodelujemo, kar ni zmeraj prisotno na vseh področjih dela. No in danes tukaj se bomo ukvarjali s tem, kako bi bilo mogoče optimirati sistem. Tisti, ki predstavljate nacionalne parlamente, prosim vas, da v svojih prispevkih, da ste čim bolj jedrnati, čim bolj kratki, po predstavitvah eh, dveh nacionalnih eh, predstavnikov in predstavnika Evropskega parlamenta, boste dobili možnost razprave. Mi bi radi vsakemu dali možnost, da izrazi svoje stališče. Seveda pa se bomo držali tukaj predpisov Evropskega parlamenta, namreč vsak bo imel tri minute časa za razpravo. Najprej Pa z veseljem predajem besedo Marie Gross-Petersen, ki nam bo predstavila rezultate delovnega dokumenta našega odbora o priznavanju strokovnih kvalifikacij. Na to poročilo se zlasti usredotoča na štiri glavne poklice, to so medicinske sestre, arhitekti, gradbeni inženiri in pa turistični vodiči. Še prej pa zahvala sodelavcem iz komisije. V veliko veselje mi je bilo sodelovati z njimi in upam, da se bo to sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje. Gospod Tiče v komisiji je bil izjemno kooperativen, izjemno predan, učinkovit. In veliko krat je bil na voljo po telefonu takoj o zadevah, ki jih je bilo treba razrešiti. Hvala lepa za to sodelovanje in upam, da bomo tako dobro sodelovali tudi v prihodnje. Vemo, da ste izjemno predani tej temi, zato še enkrat hvala. Besedo predajam zdaj gospe Peterson. Okay, word, uh, uh hvala lepa za besedo. Predstavila bom glavne ugotovitve študije, ki smo jo izvedli pri kratkim odboru UNCOM. Predstavila bom obseg te študije, na to pa nekaj glavnih zaključkov. Na cilj te študije je bil izvesti analizo izzivov za priznavanje poklicov za štiri izbrane mobilne poklice, pri katerih eh, se najpogosteje poročajo o problemih. Osredotočili smo se na medicinske sestre, arhitekte, gradbene inženirje in pa turistične vodiče. V državah članicah Združenem kraljestvu Španiji, Danski, Polski, Sloveniji, Franciji, Nemčiji in Italiji. 32 razgovorov smo upravili z nacionalnimi kontaktnimi točkami in pa pristojnimi organi v teh državah. No, zaradi omejenega obsega te študije smo se zlasti osredotočili na izzive, povezane z naslednjimi področji. Uporabo vnaprejšnje prijave, potem eh, obdobja prilagajanja oziroma preskusa poklicne usposobljenosti, zahteve jezika, potem sodelovanje in pa vloge nacionalnih kontaktnih točk in pa pristojnih organov, sistemi nadzora in iz eh, menjava informacij, potem posodabljanje in pa validacija informacij o strokovnih oziroma poklicnih kvalifikacijah, dodana vrednost poklicne kartice, professional card in pa razmerje med eh, z evropskim okvirjem kvalifikacij. Glavni zaključki te študije so naslednji. Ugotovili smo, da obstajajo vrzeli pri poklicnih izkušnjah, zaradi pomankanja poznavanja direktive in pa zaradi različnega zaznavanja teh poklicev. Pristojni organi tudi doživljajo težave pri um, iskanju drugih partnerjev oziroma pristojnih organov v drugih državah članicah. Prav tako pristojne države priznavajo tako imenovane IMA-in in bi si želele razširitev funkcionalnosti, informacije se izmenjujejo, vendar kot del procesa rednega priznavanja in potem obstaja potreba po poklicnih karticah. Vnaprejšnje prijave se sicer standardno uporabljajo v večini držav članic. Zelo počasno posodabljanje priloge 5 pa povzroča več procesov kar pomeni tudi večjo breme. Dopolnilni ukrepi so izjemno zahtevni, prav tako je priznavanje problematično v primerih, kjer v domači državi članici določen poklic ni reguliran. Prav tako obstajajo težave pri zbiranju informacij o kvalifikacijah. Kot smo že povedali, smo pripravili šest priporočil, ki bi lahko zmanjšali te različne izzive. Prvo priporočilo je to, da bi obvezno uporabljali IMAIE in še naprej razvijali funkcionalnosti. Obvezna uporaba IMAIE bi zmanjšala um, različne zamude pri priznavanju, prav tako različna natančnejša pravila. Dodatne funkcionalnosti pa bi lahko vključevale funkcijo hitrega obveščanja za izmenjevanje informacij primerne praksi. Omogočile pa bi lahko tudi nek umestnik za dialog, ki bi bil osnova za razprave o različnih eh, vprašanjih. Potem drugo priporočilo Izboljšati je treba posodabljanje pete priloge direktive. Pri tem je treba države članice spodbuditi naj prilogo pogosto posodabljajo in sicer z novimi podrobnostmi in informacijami. Na ta način bi lahko preprečili preveč kompleksnih zahtev v prilogi, preprečili bi lahko tudi pomankanje informacij. Pri tem je treba uporabiti konstruktivn dialog med državami članicami ter med državami članicami in komisijo po drugi strani. Nacionalni koordinatorji bi lahko bili tisti, ki bi tukaj vodili delo, vendar pa jih mora pri tem podpirati njihov pristojni organ. Tretje priporočilo. Zagotoviti je treba medsebojno priznavanje, če tudi določen poklic ni reguliran v domači državi članici. To bi lahko naredili tako, da bi ukrepili vlogo nacionalnih kontaktnih točk v domači državi članic, tudi za poklice, ki niso regulirani. Države članice je treba usmerjati pri tem, katere vrste dokumentacije so zadosten dokaz o poklicnih kvalifikacijah Prav tako je treba zagotoviti, da dejavnosti na tem področju ne bodo pomenile dodatnega pritiska na države članice, ki določenih poklicev ne regulirajo. Četrto priporočilo je, da je treba razviti najboljše prakse za različne procese, za razvoj dopolnjenih ukrepov. To bi lahko vključevalo izmenjavo informacij o najboljših praksah, potem zasnovali in koordinirali bi lahko različne vrste dopolnilnih ukrepov. Platforma za to bi lahko bili nacionalni eh, kontaktni organi oziroma kontaktne točke oziroma skupina koordinatorjev. Prav tako pa bi lahko za to skrbeli tudi eh, pristojni organi, saj so oni nosilci znanja, ki je bilo na tem področju že pridobljeno. Pri tem je treba podpirati tudi omrežja pristojnih organov za visoko mobilne poklice. Peto priporočilo. Državam članicam je treba pomagati pri premagovanju težav povezanih z zahtevami glede dokumentacije oziroma dokumentiranja dvoletnih delovnih izkušenj v primeru pisnih vnaprejšnjih prijav. To se nanaša zlasti na člen Ta naj bi bil prostovoljen, moral bi vsebovati enostavno prijavo oziroma enostavn postopek priglašanja, ne pa zapletenega sistema dovoljen. Pri tem je treba državam članicam pomagati, bodi si na ravni EU ali pa dvostransko. In šesto priporočilo, spodbujati in pomagati je treba pri razvoju tako imenovanih poklicnih kartic.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 to, kar je bilo eh, sedaj predstavljeno, je pomemben dokument eh, in eh, zelo dobro ste to povzeli in predstavili. Torej, v prvem delu bomo dobili pregled pregled, eh, kako izgleda medsebojno priznavanje poklicnih izobrazb. In v nadaljevanju eh, bomo slišali več eh, o priporočilih, ki jih lahko uporabimo za priznavanje izobrazb iz drugih držav. Sedaj pa dajem besedo dr. inženirju Viliju Fuksu, Eh, direktor mm, Združenja nemških inženirjev. Eh, prosim lepo, dajem vam besedo, gotovo boste poročali o tem, kako stvari izgledajo v vaši branži. Prosim, gospod Fuchs. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, zaprosili so me, da bi vam predstavil nemške izkušnje o čezmejnem priznavanju poklicnih izobrazb. In um, eh, to bom rad storil. Ne bom pa poročal samo o nemških izkušnjah, pač pa uh, tudi uh, o izkušnjah evropskih inženirjev. Uh, tako uh, lahko uh, predstavim uh, tako stališče Združenja nemških inženirjev VDI, uh, kjer sem direktor, pa tudi stališče uh, krovnega Združenja evropskih inženirskih združenj FEANI. Uh, E, torej bi vam rad najprej uvodoma na kratko predstavil tako VDI-ja kot e, FEANI. E, VDI je neprofitna organizacija z 139 tisoč člani, s tem eno največjih tehnično-zdravstvenih združenj v Evropi. 130 poklicnih sodelavcev koordinira delo 13 tisoč neprofitnih strokovnjakov. Eh, ki se svojim know-howom eh, angažirajo v VDI-ju z velikim številom znanstvenih zasedanj, eh, direktiv in študij ter stališči. VDI podpira strokovno izmenjavo in družbeno razpravo o tehničnih temah. FEANI pa je Evropska krovna um, organizacija nacionalnih inženirskih združenj. Zastopa interese inženirskih društev iz eh, vseh eh, držav Evropske unije eh, in še štirih evropskih držav. FEANI ima v celoti več kot 4 milijone inženirjev v svojem združenju. In gospe in gospodje, s tem sem pri današnji temi podjetja, pa tudi uh, inženirji, eh, ki um, so servisna dejavnost, pa tudi inženirski biroji, uh, se vse bolj angažirajo tudi v evropski tujini. In zaradi tega uh, je tudi vedno bolj potrebna čezmejna mobilnost. Uh, Eh, potreba po mednarodno mobilnih inženirjih v Evropi je vse večja in eh, ta mobilnost oziroma to popraševanje bo naraščalo v vseh državah. Eh, Nemčija že leta ne more pokriti potrebe po kvalificiranih inženirjih in zaradi tega poskušajo pridobiti kvalificirane strokovnjake iz evropske tujine. Prepreka za mobilnost pa je zelo eh, dolgotrajni postopek za priznavanje, čezmeno priznavanje eh, izobrazb. V Nemčiji je pristojnost za priznavanje teh izobrazb eh, Eh, izobrazb ali pri predsedstvih posameznih vlad eh, v pokrajinah, pa tudi pri zbornicah, inženirskih zbornicah. In ti dokumenti eh, zahtevajo nostrifikacije, prevode in to, ti postopki trajajo tudi do šest mesecev in stanejo na stotine evrov. V drugih evropskih državah trajajo ti postopki celo še dlje. Po mnenju VDI-ja in FEANIA in nacionalnih članskih organizacij bi lahko lahko eh, poklicna izkaznica, torej en dokument za celo Evropo, za inženirje, prispeval bistveno k večji mobilnosti. Um, Že leta 2005 je FEANI eh, naročila raziskavo eh, v posameznih državah Evropske unije o ureditvi na tem področju in tudi objavila uh, rezultate. In zaradi tega je potem v septembru 2005 eh, tudi uh, generalna skupščina Feanija sprejela sklep, da bi uh, v Nemčiji razvili pilotski projekt in uh, da bi s tem tudi uvedli uh, v Nemčiji neke vrste uh, skupščine skupno izkaznico, poklicno izkaznico. Aprila 2010 je VDI na to skupaj z Centralnim združenjem inženirskih združenj v Nemčki in nemškim um, DVT-jem, torej nemškim združenjem, tehnično znišanje združenj v Nemčiji, uspešno uvedel tako imenovano engineering card. Izdelava uh, dokončnega koncepta je potekala v usklajenosti z FEANI člani. V okviru razprav držav se je izpostavilo, da je pet kriterijev za sprejem in uspeh eh, te izkaznice odločilnega pomena. Izkaznica mora biti prvič obsežna, drugič standardizirana, tretjič eh, zanesljiva, četrtič decentralizirana in petič prostovoljna. Eh, kaj to pomeni, bom v nadaljevanju še razložil. Informacije na tej kartici, inženirski kartici, morajo biti obsežne in ustrezno dokumentirane. Pomeni, da podajajo pre, obsežen pregled akademske izobrazbe, poklicne kvalifikacije in nadaljnega izobraževanja. Drugič, informacije morajo biti standardizirane, eh, kajti ta inženirska kartica predstavlja informacije za eh, akademsko izobraževanje, za poklicno izobrazbo in nadaljno izobrazbo in sicer glede na standarde v, eh, definirane v EQF-ju, Evropski kvalifikacijski okvirni pisni obliki eh, ter eh, za eh, akademsko izobrazbo veljajo takvane euro AC kriterije. Tretjič, navedbe so zanesljive. In sicer imamo preverbo strani komisije za registracijo in ta komisija je sestavljena iz strokovnjakov, z visokih šol, združen in iz gospodarstva. Eh, in eh, sicer Feani eh, daje svojo dokončno potrditev. Četrtič, uvajanje in administracija te kartice potreka decentralizirano v posameznih državah Evropske unije. To pomeni, pridobljene kvalifikacije v izvorni državi so tudi dokumentirane letam. O standardiziranih vnosih Ob tem imamo še dopolnitve, ki so specifično za posamezno državo možne. Ta fleksibilnost je eh, odvisna pač eh, tudi eh, od posameznih držav in, pri, in do, prispeva k akceptanci posameznih feani članov. Petič. Posedovanje te inženiring kartice je prostovoljno, torej ni nikakršne prisile. Eh, in to je storitev za tiste inženirje, ki želijo biti mednarodno mobilni. S tem se tudi zagotavlja, da je inženiring kart eh, rešitev, ki eh, ustreza zahtevam in ne povzroča posebnih nepotrebnih stroškov. VDI in tudi nemška podjetja so globoko prepričana, da je inženiring kart bistveno bistven prispevek k poenostavljenju mm, eh, priznavanja poklicne izobrazbe. Fani člani tudi zadevo vidijo tako in na svoji generalni skupščini 1. oktobra 2010 v Sofiji so soglasno sklenili, eh, da bodo prevzeli koncept inženiring karte, ki jo je razvil VDI in to bi bila torej eh, tako imenovana FEANI kartica in FEANI koncept. Iz sedmih držav članic eh, so inženirska združenja že pristala na to, da bodo 2011 sprijela inženiring kart in drugi FEANI člani še čakajo čakajo na to, ampak želijo to storiti. E, taka podpora bi bila zelo pomembna in z e, predelavo direktive EU 2536EG e bi s tem prišlo do instrumenta, ki bi izredno olajšal mobilnost za inženirje. In sicer bi od tega profitirali inženirji v celi Evropi in vsa podjetja v regiji. Podpora za Eh, notranji trg bi bila izredno pomembna, tako eh, da je inženiri kartica gotovo nekaj, kar FEANI in FDAV zelo eh, pozdravljajo. Gospe in gospodje, upam, da bo razprava zelo živahna in zanimiva. Merci beaucoup euh, de votre euh, Prisrčna hvala za euh, vaše besede. Ta uvod je bil zelo nazoren in natančen. Mislim, da imamo vsi eh, podobne želje, niso prišli sem eh, kar tako. In sedaj bo sedila prva razprava. Eh, za poslance nacionalnih parlamentov bi želela še povedati, da imamo veliko dvorano in seveda je zato težko prebrati vaša imena. Imate pa liste tukaj in če se želite udeležiti v razpravi, vas prosim, da napišete na ta list vaš vaše ime. Eh, našim sodelavcem, ki eh, tu v dvorani dajte znak in bodo pobrali lističe tako, da vas bomo lahko vključili. Eh, imamo vse lepo dva nacionalna poslance in tudi poslanca, enega poslanca Evropskega parlamenta imamo eh, v razpravi in eh, sedaj torej po trije in vsi imajo po tri minute eh, časa. Iz prvi bo iz Združenega kraljestva gospa Jung. In sicer se uh, ukvarja socialno politiko. Gospa Jung, baronesa Jung iz uh, Eh, ki se ukvarja s socialno politiko. Eh, prav lepa hvala. Eh, predelana direktiva z leta 2005 bi naj povečala mobilnost inženirjev tako, da bi čezmeno delovali v vse Evropske unije. Takrat je bilo to zelo zanimivo. Ampak Eh, Lordska zbornica ni poročala drugače o tej direktivi od takrat. To, kar vam bom danes eh, povedala, eh, je pravzaprav rezultat zdravstvenega odbora iz spodnega doma. In kar se tiče svobode gibanja, to je nekaj, kar vsi podpiramo, je povzročala pomisleke, zlašti v zdravstvo. In na to se bom sedaj osredotočila. Globoki pomisleki so glede varnosti pacijentov in to je bilo tudi leta 2008 poudarjeno eh, zaradi smrti britanskega pacijenta, eh, ker je ta leta dobil. Um, nemž, od nemškega zdravnika predpisano zdravilo, in, eh, ki je bilo premošno. Uh, pokazalo se je, da je treba vse uh, drž, zdravnike iz eh, držav Evropske unije registrirati in eh, tako, da bodo morali tudi dokazati svojo kompetenco. Eh, s tem je treba tudi ugotoviti, če so zdravniki sposobni govoriti ustrezni jezik. In doktor mora tudi imeti mm, ustrezno kvalifikacijo, v, ki bi na na lokalni ravni dokazalo, eh, da je kompetenten za delo na po svojem področju. Eh, če je splošni zdravnik, eh, mora prav tako dokazati svojo kompetentnost. V primeru dr. Urbanija, ki je povzročil to nezgodo, je bil sicer dobro izobražen, ampak je bil napačno napisan na določenem seznamu, namreč ni opravil ustreznega jezikovnega izpita in ta zdravnik, to se je dokazano, eh, je bil eh, neprimerno skrben in je zaradi tega prišlo do nezgode in do smrti. Zaradi eh, vloge pri tem v tej zadevi je prišlo do ugotovitve, da je jezikovni test dovoljen v okviru direktive imamo tudi tako um, imenovane implement, uh, vizije za implementacijo, uh, ki bi morali biti tako rekoč zlate. In um, tukaj imamo tudi uh, različna mnenja. V poročilu uh, odbora je bilo rečeno, da bi morali pravne nasvete uh, med sabo izmenjevati in komisijo zaprositi, da uh, bi dovolili um, tako klinične kot tudi jezikovne teste. Komisija je podarila, da e, direktiva ne preprečuje pristojnim organom v posameznih državah, da izvajajo teste za, jezik, e, za poznavanje jezika. E, in tukaj je treba nujno poskrbeti za tesno sodelovanje z GMC-jem. Um, je pa priš, eh, v direktivi ni bilo zelo jasno izraženo mnenje uh, in stališče v zvezi z izpitom um, glede jezika. In uh, tukaj imamo zelo dolgotrajen časovni okvir in vlada Združene kraljestva je menila, da bi bilo treba okrepiti eh, jezikovno eh, testiranje eh, v okviru nacionalne zakonodaje. Menijo, da klinični izpiti bodo v nadaljevanju gotovo predvideni strani komisije, Evropske komisije. E, sama e, predsedujem zdravstvenem odboru v spodnjem domu v Veliki Britaniji in e, v okviru direktive se ni ustrezno ravnalo v posameznih državah. Zdaj prihajam do zadnjega dela. Bilo je veliko eh, zaskrbljenosti eh, zaradi tega, da bi eh, lahko še vedno bi šel do tega, da bi brez izpita tudi zdravnik iz ene države lahko deloval v druge državi. Zaradi tega menimo, da bi bilo dobro doseči napredek zaradi resnosti zadeve, glede kompetentnosti in jezika je treba zadevo zelo natančno proučiti in tudi ugotoviti, kakšno je stanje v Evropski uniji. Hvala lepa. Merci pour votre témoignage. Hvala za vašo predstavitev. Mislim, da bomo morali o tem govoriti tudi v drugem delu naše razprave, kajti varnost eh, in standardi varnosti ter eh, zaščite eh, bolnikov so izjemno pomembne tudi. Eh, za notranji trg Evropske unije in to je verjetno eden od sistemov, ki ga lahko uporabimo. Sedaj pa prihaja iz eh, Italije gospod eh, Ignacio Abrignani. Kolegice in kolegi, sem Ignacio Abrignani iz spodnjega doma italijanskega parlamenta v imenu uh, našega spodnjega doma se vam zahvaljujem za povabilo. Razprava o profesionalnih oziroma strokovnih kvalifikacijah je seveda nekaj, kar je povezano s socialnim razvojem v EU in državah članicah, zlasti glede na vse večji pomen tako imenovanega terciarnega sektorja v naših gospodarstvih. Sam bi se želel omejiti na dva vidika. Najprej Kakšne so prednosti pri poenostavitvi in pospeševanju postopka vzajemnega priznavanja za notranji trg? Na ta način bomo lahko zagotovili večjo ponudbo zdravstvenih storitev in to bo v veliki, eh, veliko korist potrošnikom. In če je to v korist potrošnikom, je to v korist tudi gospodarstvu. Še nekaj. Samo sedem poklicov je zaenkrat izmed stotih eh, regulirano, urejeno v okviru evropske zakonodaje. Pri samo teh sedmih postopkih je postopek priznavanja avtomatiziran. Torej, tukaj lahko naredimo še velik napredek v prihodnosti. Zato se strinjamo s tem, da je treba postopek vzajemnega priznavanja pospešiti. Upam, da bodo države članice na tem področju tudi kaj naredile da bo vse več poklicev eh, vključeno v avtomatsko priznavanje. Ampak ne glede na to pa moramo zagotoviti kakovost, znanje in eh, kvalifikacije. Vsi morajo imeti ustrezno znanje in strokovne kvalifikacije, zlasti, če gre za temeljne pravice državljanov in ena od teh temeljnih pravic v Evropski uniji je pravica do uh, ustreznih in kvalitetnih zdravstvenih storitev. Uh, Torej, potrošniki moramo biti eh, prepričani o tem, da imamo dober zdravstveni sistem. V Italiji žal imamo ogromno goljufi na tem področju. Nekateri pridobijo v tujini svoje kvalifikacije in diplome na nekih fantomskih eh, inštitucijah in potem te njihove kvalifikacije priznamo v Italiji, čeprav so pravzaprav neobstoječe. Italija je torej ena od teh držav, ki jih je treba Eh, nekoliko strožje oceniti. Tako pravi tudi komisija, ko govori o morebitni izboljšava, molitnih izboljšavah direktive 2005-36. V Italiji smo to direktivo uh, v, začeli izvajati tudi v okviru nacionalne zakonodaje in tudi v okviru reforme zdravstvenega sistema, za katero sem jaz poročevalec v našem eh, parlamentu smo zagotovili. Gre za sodelovanje in posvetovanje s strokovnimi združenji in poskušamo zelo previdno in uh, inteligentno narediti korak naprej tukaj. Seveda se zavedamo potreb notranjega trga, vendar istočasno je treba upoštevati zahteve posameznih držav. Najlepša hvala za to, ker tako hitro berete, je nekaj težav pri tolmačenju, ampak eh, vem, da ste tukaj med Cilo in Karibdo. Sedaj je na vrsti poslanka oziroma poslanec Evropskega eh, parlamenta v imenu socialistov in demokratov, gospa Ingrid Gebhardt. Hvala, gospa predsednica. Zelo zanimivo je to, kar je pravkar povedal italijanski kolega. To je že ena od eh, predlo eden od možnih predlogov eh, sklepov za današnji. Eh, sestanek. Namreč te je treba z imi eh, karticami izboljšati naš sistem preverjanja, ali je neka diploma, ki jo kandidat predloži v nostrifikacijo, eh, prava in originalna ali ne. Sama bi želela s tem v zvezi postaviti dve vprašanje. Prvo, gospe Petersen. Gre za pri, el, eh, obdobje prilagajanja in preizkušanje strokovnih kvalifikacij. Tukaj gre za razpravo, ki še vedno poteka med eh, svetom in eh, Evropskim parlamentom. Namreč, ali bi morali predvideti nek eh, obdobje za prilagoditev kandidata novim razmeram. In eh, sprašujemo se, oziroma nekateri pravijo, da bi to države članice morale same eh, urejati. Zanima me, ali ta prehodno obdobje res v državah eh, članicah obstaja. Če se ogledam poklic turističnega vodiča, potem vidim, da je tukaj zlasti ogromno takšnih preizkusov znanja in takšnih prehodnih obdobij v eni državi članici, to je Italija. Ali ste poskušali ugotoviti, zakaj ima ena država bistveno več takšnih predvidenih rokov in preizkusov, druge pa ne? Potem vprašanje gospodu Fuksu. Lahko vam kar takoj povem v imenu svoje politične skupine, to so socialisti in demokrati, da kar zadeva strokovno kartico oziroma izkaznico, mi podpiramo. To je nekaj, o čemer smo že pred, v, pripravili ustrezni predlog v Evropskem parlamentu. To je namreč nekonvencionalna, nebirokratska metoda za poenostavitev tega področja v Evropski uniji. Mislim, da je to nekaj pozitivnega. Ampak to šele sedaj uvajate v Nemčiji ali že imate inženirje, ki imajo takšno kartico in če jih imate, koliko in kje so. In zanima me, ali je povpraševanje po teh eh, inženirskih karticah veliko ali ne. In uh, mislim, da je treba ugotoviti, ali to funkcionira v praksi ali ne. To je nekaj, kar me izredno zanima. Hvala. Preden nadaljujemo z vprašanji, da ne bomo pozabili na tista, ki so že bila postavljena, bom dala takoj besedo gospe Petersen in gospodu Fuksu, da odgovorite na ti dve zanimivi vprašanje gospe Gebhardt. Gospa Petersen, izvolite. Thank you. Um... Hvala. Nekaj besed o tej študiji. Seveda nismo imeli dovolj verov, da bi se vse podrobnosti spuščali v tej študiji. V tej fazi smo samo poročali o tem, kar smo ugotovili v državah članicah, kar zadeva turistične vodiče in prilagoditvena obdobja. Naj povem naslednje. Obe možnosti tega ukrepa sta na voljo v državah članicah, ampak to je samo eden od spremljevalnih ukrepov. Nismo pa se spuščali v vprašanje, zakaj jih je recimo v eni državi članici bistveno več kot v drugih. Ampak oba, oba ukrepa sta tukaj na voljo. Gospa Gebhardt, najprej hvala za vašo podporo, ampak seveda smo o tem že veliko krat razpravljali o tej strokovni izkaznici. Aprila na sejmu v Hanovru smo prvič predstavili za Nemčijo to inženjersko izkaznico in do sedaj smo že izdali okoli 200 kartic te vrste. Drugi pomemben korak je bil na eh, generalni skupščini v Sofiji 1. oktobra. Generalna skupščina Fejani je eh, soglasno podprla to izkaznico, tako da jo bomo sedaj začeli uporabljati po vsej Evropi. Na to smo vsi ali mnogi v Nemčiji čakali, ampak tretji korak pa mora biti v tem, da to postane uradni dokument, da ga bodo lahko vse države članice uporabljale. Sedem, eh, držav članic je že izkazalo interes, da bi uporabile to kartico oziroma izkaznico. Na začetku naslednjega leta bo nizozemska začela uvajati v prakso to izkaznico. Torej, do konca naslednjega leta, to je naš cilj, naj bi najmanj deset držav članic Evropske unije že imele to kartico v uporabi oziroma to izkaznico. To je seveda nekaj, kar je dobilo velik zagon, ta naša izkaznica, ampak v Nemčiji je že mnogo velikih in manjših podjetij, ki so spoznala, da je takšna izkaznica v veliko korist. Na ta način lahko zaposlijo eh, sodelavce iz vse Evrope, v teh manjših in srednje velikih podjetjih pa žal ne vedo natančno, ali je um, nekdo, ki se zaposluje pri njih, res uh, kvalificiran, diplomiran inženir ali ne. In zato v Nemčiji ta uh, e, srednja velika in majhna podjetja izredno podpirajo ta projekt. Hvala. Si? Hvala. Mislim, da sta bila odgovora zelo jasna. Sedaj nadaljujemo z razpravo. Predsednica odbora Eh, za socialne zadeve. Gospa Rosana Griboldi iz Italije ima besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dovolite, da se dotaknem nekaj konkretnih eh, vprašanj, kar zadeva avtomatično priznavanje diplom, zlasti, ko gre za nekatere poklice. Pri nas smo imeli velike težave, ko gre za uh, diplome uh, um, zobozdravnikov, zlasti veliko zobozdravnikov, ki so diplomirali v Romuniji, je prihajalo k nam in se hotelo zaposliti. Ne vem, ničesar za te zdravnike ne organiziramo. Ne predava, ne izpitov, ne testov, ne nič. Situacija je bila tako katastrofalna, da so oblasti začele uh, s kazenskimi postopki uh, romunskih uh, oblasti, ki so um, na veliko izdala takšne diplome oziroma spričevala. Zaradi tega spodbujamo pristojne organe v vseh državah članicah Evropske unije, da so pripravljene za bolj tesno sodelovanje in hitrejše odzivanje v takšnih situacijah, kot sem jo opisala. Potem vprašanje, kar zadeva priznavanje strokovnih eh, kvalifikacij, ki niso vključene v peto prilogo direktive. Nekatere države članice menijo, da mora biti enoletno usposabljanje enako triletnemu usposabljanju v drugih državah članicah. Ne vemo, zakaj je temu tako. Potem ne vemo natančno, katera predavanja in eh, seminarje je nek eh, kandidat za priznavanje eh, diplome obiskoval. Tu je treba torej stvari bolj povezati. Potem Kar zadeva eh, strokovne kvalifikacije državljanov članic EU, eh, e ki so pridobili spričevalo ali diplomo v tretji državi, tukaj je pri nas, naprimer, Ministrstvo za zdravje tisto, ki se sooča s celo vrsto primerov kvalifikacij, naprimer eh, strokovnjakov iz uh, eh, inštitucij za izobraževanje v Moldaviji in v Srbiji. Te, ta spričevala so potem romunske oblasti priznale in na končno, končno smo mi ugotovili, da so to čisti fiktivni ponarejeni dokumenti. Čeprav mora Romunija, na primer, eh, se držati načela eh, skladnosti za evropsko zakonodajo. Ugotovili smo, da nekatere univerze, katerih spričevala so nam takšni strokovnjaki predložili, sploh ne obstajajo. Vidim, da je čas že potekal, torej ne bom še enega primera opisala. Hvala za vaše potrpljenje. No, na kratko, ker moj čas še ni uh, eh, potekal. Mikrofon prosimo za predsednico. Ne, ne, če samo še en stavek ga lahko dodate, izvolite, gospa Boldi. Najlepša hvala. Naš eh, državni eh, svet italijanskih inženirjev povdarja naslednje. Obstajajo italijanski državljani, ki imajo neke osnovne kvalifikacije, ki potem gredo v Združeno kraljestvo, se upišejo v inštitucijo, ki je akreditirana v okviru njihovega inženirskega eh, sveta, tam končajo študij in pridejo k nam nazaj in trdijo, da so inženirji, diplomirani inženirji, nota bene. Ne bom seveda kritizirala angliškega sistema usposabljanja in izobraževanja, ampak to je eklatanten primer, kako ljudje hočejo izigrati obstoječe zakonodajne predpise. Hvala za vaše besede. Mislim, da ste omenili izjemno pomemben problem. Mislim, da je o tem gospod Fuchs že nekoliko spregovoril, kaj ti rekel je, da kvalifikacije pri njih eh, preverja samostojna, neodvisna komisija oziroma odbor, eh, neodvisni strokovnjaki. In mislim, da bi to lahko bila rešitev problema, ki ste ga vi omenili v zvezi z Italijo. Sedaj pa izjemo bomo naredili, ker se nihče med eh, poslanci nacionalnih parlamentov ni priglasil k besedi. Torej vas ob tej priložnosti še enkrat vabim, da izpolnite te obrazce, da boste lahko kaj povedali. Zato dajem besedo gospodu Lehnerju, ki je del strokovne skupine za priznavanje strokovnih kvalifikacij. Hvala, gospa predsedojoča. Zelo zanimiva je ta razprava. Pravzaprav smo že cel horizont zarisali v zvezi s tem, kako težko je bilo takrat, ko smo začeli v naši skupini delati, obravnavati vse. Torej, ne želimo upoštevati tukaj posameznih eh, pritožb in eh, kritik, ampak hočemo vzpostaviti takšne strukture, ki jih tako nacionalni parlamenti kot tudi Evropski parlament lahko priznamo kot nekaj, kar nas bo pripeljalo korak naprej. Dr. Fuchs je naprimer omenil nekaj zanimivih stvari. No, pri inženirjih je res samo organiziranost na ravni Evropske unije že zelo dobra. Vi je uporabljate skupen inženirski jezik in zato bi razvoj takšne platforme bil enostavnejši, kakor pri nekaterih drugih poklicih, kjer so razlike bistveno večje. Vemo, da nekateri poklici so v nekaterih državah urejeni, v drugih pa ne. Zato bi postavil naslednje vprašanje. V koliko teh stvari je moč posplošiti, to je vprašanje uh, gospe Petersen, avtorici te študije. In še nekaj, tako na pamet bi naredil razliko o tem, ali lahko na področju storitvene dejavnosti uh, Eh, enostavno prenesemo kvalifikacije iz ene države v drugo državo. Ne vem, če nekdo nekaj časa že eh, opravlja kot registrirani eh, strokovnjak poklic v eni državi ali je to moč enostavno prenesti v drugo državo. Zlasti, če gre za stalno bivališče na področju Če ima nekdo eh, stalno bivališče v eni državi članici, ali lahko potem avtomatično prenese svojo storitveno dejavnost v drugo državo, ali je to dovoljeno ali ne. Ne vem, če veste, kakšna je situacija. Ja. Euh, Gospod Lehner je postavil zelo zanimivo vprašanje, kajti tukaj gre za tako imenovano vprašanje začasne mobilnosti. Dala vam bom, vama bom besedo, da odgovorite na to zelo temeljno vprašanje. Torej, v načelu je stvar takšna le. Če gre za uh, inženirja, ki dela na področju, kjer je varnost eh, veliko vprašanje, potem je, mislim, da popolnoma irrelevantno, ali je nekdo ima uh, stalno bivališče v državi, kjer opravlja storitve ali ne. Varnostni standardi so tukaj pomembni. Uh, Moram reči, da ste nas pohvalili, vesel sem, da pravite, da smo organizirali in strukturirali. Ampak cela razprava v zvezi s priznavanjem akademske izobrazbe je nekaj, kar smo rešili v dvostopenskem postopku. Prvič, po Juresu mora uh, študij, ki ga je nekdo končal, biti akreditiran. Torej, legitimirana akreditacijska agencija mora preveriti, da gre za ustrezni študij, sicer absolventa sploh ne uh, sprejmemo kot kandidata oziroma mora dokazati, da ima neke ekvivalenčne sposobnosti in kvalifikacije. Drugo, imamo komisijo za registr, uh, To so strokovnjaki, ki lahko ocenijo te študijske smeri. In tretjič, imamo stalno spremljanje uh, vok, so strani organizacije FEANI. To so torej prvi poskusi v Nemčiji, kjer smo sicer naleteli na poskuse uh, Eh, goljofije. S, temi, s tem tristopenskim eh, sistemom smo eh, marsikakšne goljofije te vrste preprečili. Mislim, da tudi na drugih področjih se da nekaj podobnega, morda ne popolnoma enak sistem, ampak nekaj podobnega uvesti. Sedaj pa dajem besedo gospodu Francisu Agiusu, ki prihaja iz Malteškega parlamenta nešiljek esemizmi eh, ali semitu ezat. Eh, Najlepša hvala, da ste tako dobro izgovorili moje ime. Prihajam iz najmanjše države v Evropski uniji in v veliko veselje mi je, da so tudi nacionalni parlamenti dobili več priložnosti na mednarodni ravni. Danes govorimo o izjemno pomembni temi. Tudi jaz sem zdravnik po poklicu Med drugim tudi predavam na univerzi na Malti. Malta ima pravzaprav samo eno univerzo in po evropskih standardih je to povprečno velika univerza in za nas je izjemno pomembno, da se kvalifikacije priznavajo na mednarodni ravni. Ne samo zaradi študentov, temveč tudi zaradi same mobilnosti, zaradi priložnosti za delo zaradi različnih eh, študijskih programov, ki niso na voljo v naši državi. Recimo pri nas ni veterinarskega študija. Pa še cela vrsta drugih, zlasti znanstvenih eh, študijev, pri nas ne obstaja. Torej vse to je pomembno za tiste, ki bi si želeli priti delati na Malto. Mi imamo zelo dobre predpise, imamo zelo dobre organizacije, recimo zdravniški svet je tisti, ki med drugim organizira in skrbi za delo medicinskih sester, pa še cela vrsta drugih podobnih poklicnih organizacij obstaja. Pomembno se mi zdi, da poklici tudi imajo koristi od eh, področja, na katerem se izvajajo. Če nekdo študira določ, na določeni študijski uh, smeri, ne sme biti velike razlike med recimo priznavanjem teh na Malti oziroma v Sloveniji. Obstaja sicer seveda razlika med institucijami. Dejstvo je, da obstajajo tudi institucije, ki jih v resnici sploh ni. Fiktivne institucije. In uh, ko pride do takih um, zadev, je to zagotovo izjemno veliko zlorabljanje sistema. Ta uporaba fiktivnih institucij oziroma diplom je zagotovo slaba za sistem. Doktor Fuchs, vprašanje za vas. Vi ste inženir, študirali ste na inženirski smeri, no o tem ne vem prav veliko. Obstajajo strojni inženirji, električni inženirji, uh, um, ki delajo na različnih področjih, recimo v gradbeništvu. Ta kartica, ki ste jo omenili, oziroma inženirska izkaznica, se mi zdi zelo pomembna. Verjetno bi pomenila neko dodano vrednost zlasti za tiste, ki iščejo delo. Se pravi, za bodočega delojemalca bi bila lahko takšna izkaznica izjemno pomembna, saj je verjetno na njej zapisano, kaj zna, kakšne so njegove kvalifikacije. Zanimivo bi bilo tudi vedeti, ali obstajajo izkaznice na različnih ravneh, v različnih sektorjih, ki so tudi lahko pomembni, ki bi lahko denima vplivali na zdravje, javno zdravje. Recimo, take kartice bi lahko uvedli uh, pri zdravniških poklicih, um, zobozdravnikih. Um, potem medicinskih sestrah in tako naprej. Kot veste, je bila Malta ena od ustanoviteljic bolonskega procesa, zato se zagotovo zauzemamo za harmonizacijo vseh študijskih smeri. Zauzemamo se za doseganje napredka na tem področju, zato da bi našim mladim dali dovolj priložnosti za mobilnost in za dostop do znanja. Radi bi jim omogočili, da recimo nadaljujejo s študijem tudi v drugih državah. To jim želimo ponuditi. No, naj zaključim. Na koncu bi rad omenil še tako imenovane online uh, študije oziroma internetni študij. Vedno več je takih možnosti, Ne bom rekel, da je to slabo, taki internetni študij, kakorkoli že. Menim, da moramo svojo pozornost usmeriti tudi na take študije in ugotoviti, ali so akreditirani in ustrezno regulirani. Euh, euh, Hvala lepa za vse, kar ste povedali. Kot sem povedala že na začetku, mobilnost mladih je izjemno pomembna. Pravzaprav je bistvena za njihov poklicni uspeh v prihodnosti. V Evropskem parlamentu zato poskušamo povečati tudi proračun za program Erasmus. Vzpostavili smo sistem pripravništva, zlasti v malih in srednje velikih podjetjih. No in tudi te študije, ki ste jih vi omenili, tudi to je zelo pomembno. Zavedamo se omejitev bolonskega procesa, zato ga moramo izboljšati. Doktor Fuchs. je kar pod pritiskom. Tri, štiri vprašanja so bila za vas. Hvala lepa. No, povedati moram, da ta inženirska kartica, da jo lahko obravnavamo samo skupaj z bolonskim procesom in pa s tem povezanim procesom akreditiranja, torej standardi kakovosti. Vprašali ste, po čem spoznamo, da je oseba sploh sposobna izvajati določeno delo, ki ga od nje te osebe pričakujemo. Ne glede na inženirske discipline, ki jih poznamo, strojništvo, elektrotehništvo eh, oziroma elektrotehnika, gradbeništvo in tako naprej. Torej, ne glede na to, je študij razčlenjen tako, da obstaja tako imenovani diploma supplement, priloga k diplomi, ki jo izdaja univerza, ki je vključena v bolonski proces. V tem dokumentu je napisano, katere predmete je določen študent absolviral v študiju in kakšen uspeh je pri tem dosegal. Nekdo tretji lahko takoj vidi, katere kvalifikacije ima ta oseba. Drugič, pomembno je tudi, in v Feanju se za to zauzemamo, pomembno je tudi, da se študij da so podvrženi evropskim standardom kakovosti. In tukaj smo v okviru Evropske unije razvili JURES standarde. Če so študiji torej, skladni z Bolonjo in če so akreditirani po sistemu EURES, potem je to zagotovo nek znak kakovosti, ki je zelo zanesljiv. In na ta znak kakovosti se lahko zanesemo lahko se nanesemo na to, da ima inženir dejansko znanja, ki so zapisana v teh, um, na tej kartici. In mi tem načelom zvesto sledimo, sledimo tudi okviru evropskih kvalifikacij. Vse to skupaj dela sistem, izjemno praktičen, sistem je res izjemno funkcionalen, birokracije je zelo malo, hkrati pa je tudi izjemno zanesljiv in pa pregleden. Euh, la parole est à M. Boussoy. Gospod Boussoy. Uh, thank you very much. Uh, Najlepša hvala. Medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij je eden od temeljnih načel skupnega trga delovna mobilnost ni mogoča, če poklicne kvalifikacije niso medsebojno priznane. Strinjam se gospodom Fuksom, zelo dobra je ta zamisel o poklicni izkaznici, professional card. To je lahko izjemno koristno orodje za tiste strokovnjake, ki si želijo delati v drugih državah članicah, Morajo pa seveda izkazati določene tehnične kvalifikacije. Včasih je težko ugotoviti, kdo naj bi bil odgovoren za pridobivanje informacij, za preverjanje točnosti informacij, za določanje, katere informacije ne sploh bodo zapisane na tej kartici zaradi varstva osebnih podatkov. Ehm, strinjam se, da naj bi ta sistem postal obvezen, sistem IMAI, kajti izjemno bi lahko olajšal naše upravno sodelovanje. Strinjam se tudi z gospod Pedersen o tistem, kar je povedala glede vnaprejšnje prijave. Mogoče ta vnaprejšnja prijava ni nujna za vse poklice. Nekatere države članice menijo, da bi širok, široka uporaba tega sistema lahko preprečevala svobodo izvajanja storitev v nekaterih sektorjih. Po drugi strani pa je tudi res, da bi bilo težko tak sistem zahtevati za vse poklice. Nekatere države članice prepuščajo pristojnim organom, da se ti odločijo, ali je potrebna vnaprejšnja oziroma prva registracija. Če pa želimo večjo mobilnost delovne sile, moramo zagotoviti pravno varnost in pa jasnost določb in tega ne moremo prepustiti enostavno nacionalnim organom. No, na koncu naj eh, se odzovem tudi um, na besede italijanskega kolega. Ne poznam nobenega primera iz Romunije, ki bi bil naš državljan ali državljan katerekoli druge države in bi dobil fiktivno diplomo iz stomatologije. Uh, Glede na to, da ste pa podali informacije o tem, se bom o tem pozanimal pri romunski vladi in na podlagi tega poskušal uh, cenjenim kolegom podati natančnejše informacije. Katrin Šilten je naslednja govornica. Katrin Stajler, um, pravzaprav, ampak v redu je. Hvala lepa za besedo, hvala lepa tudi govornikom. Nekaj eh, drobnih vprašanj za gospoda Fuksa in pa navezala bi se na tisto, kar je baronesa Jank povedala o varnosti polnikov. Najprej, kako združiti različne inženirske poklice? To, kar ste storili vi, se mi zdi velik napredek, velik dosežek. Potem, kakšni so stroški te kartice? Povedali ste, da je ta sistem prostovolen in zanimivo bi bilo poznati tudi stroške tega sistema. Naslednje vprašanje. Ali lahko tudi na internetu preverite kvalifikacije določenih eh, poklicev? V Združenem kraljevstvu smo izvali nek pilotni program, v okviru katerega smo vse kvalifikacije dali na internet, torej online. zagotovljene so bile v okviru nacionalnega zdravstvenega sistema NHS in eh, projekt se je pravzaprav izkazal za izjemno koristen. Potem naj se odzovem še na besede baronese Young. To, kar je povedala, je izjemno pomembno. Tudi mene skrbi zlasti na zdravstvenem področju varnost bolnikov in skrbijo me te določbe glede jezika Medsebojno priznavanje zdravstvenih poklicov je zato še posebej občutljivo področje. Baronisa je omenila primer dr. Bamija. No, prejšnji teden smo imeli podoben primer s špansko-argentinskim zdravnikom, ki je bil registriran v Španiji, potem je bil tam suspendiran, delal pa je v Združenem kraljestvu. No, to so stvari in to so težave država članica, ki bi jih morali odpraviti. Zlasti oziroma apsolutno pomembna je pa tukaj varnost bolnikov. Gledam kolego in eh, spomni se, kaj je povedal na podlagi besed italijanskega kolega. Vse to je pomembno in pomembno je, da stvari opravimo pravilno. Je vais laisser la parole à Madame Val. Hvala lepa. Gospa Vajele in na to gospa Pedersen, nekaj vprašanj je bilo namenjenih njej. In sicer glede vnaprejšnje prijave, potem pa gospod Stajler. Najprej Barbara Vajle. Ähm, ja, ich hab, um, ich habe zwei fragen. Dve vprašanje bi imela. Najprej naj povem, da sem med tistimi kolegi oziroma kolegicami, ki smo navdušeno sprejeli direktivo. Kolega tam, oziroma kolegica Kima, kajti sprejeli smo jo z navdušenjem zato, ker smo bili prepričani, da bomo z njo nekaj spremenili, nekaj premaknili. Ne samo, kar se tiče premikanja med državami članicami, ampak tudi, in seveda tukaj bo malo kritična, namreč mi smo spoznali, da ima vsaka država članica občutek, da so njene poklicne kvalifikacije najboljše in da bi se morali drugi prilagajati njej. No, poklic turističnega vodiča v Nemčiji ni reguliran, v Italiji pa je. No in s tem poklicem je še zmeraj težko v Nemčiji oziroma tudi v drugih državah, recimo skandinavskih državah, je težko opravljati ta poklic ali nismo z direktivo vendarle nekaj odprli, to, kar smo želeli, ali vendarle nismo začeli ustvarjati skupnega delovnega trga v Evropi. To je eno. Doktor Fuchs, tisto, kar ste povedali, je verjetno željena situacija in uh, tisto, kar si želite. No, mi smo pred časom že imeli podobno zasedanje v hiši komisijo in svet smo vprašali, zakaj je treba izvajati toliko različnih eh, postopkov in zakaj direktiva še zmeraj ni ustrezno izvedena. No, dobili smo odgovore o tem, da je področje izjemno komplicirano, zapleteno. Zdi pa se mi, da včasih ni volje pri tem. Glede bolonskega procesa naj rečem, da direktiva o priznavanju plus ta poklicna kartica, plus bolonski proces, vse to je treba združiti in potem bo sistem deloval. Nekatere visokošolske ustanove se že distancirajo od bolonskega procesa in želijo upravljati zadeve drugače. Drugi pravijo, ostati je treba pri tem sistemu. žal so odpori v določenih panogah, na določenih področjih še zmeraj izjemno veliki. Povedali ste, da na določenih področjih, tehničnih, znanstvenih, um, zdravstvenih, pa potem na področju medicinskih sester, babic, ta področja so določeni meri ideološko obremenjena, ampak eh, jaz sem tukaj skeptična in uh, zavedam se, da so problemi tukaj, ampak mi smo vendarle sprejeli direktivo z navdušenjem. No, zakaj smo danes tukaj? Razlog je to, da obstajajo težave pri izvajanju direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Te težave moramo nekako premagati. To nam lahko uspe. Gospa Petersen, dve, tri vprašanje so za vas, na to pa bom dala besedo še dr. Fuksu. Zatem bo na vrsti gospod Tičes. In potem bomo poslušali gospoda Barnjeja. Zdaj pa besedo predajam gospe Petersen. Hvala lepa. No, to, kar sem ravno slišala o uporabi prijave vnaprej, je sopada s tistim, kar smo tudi mi ugotovili v naši študiji. Namreč, države članice in pa razgovori, ki, jih, ki smo jih z njimi eh, izvedli, eh, so pokazali, da na ad hoc osnovi uporabljajo te pisne prijave vnaprej. Zlasti na tistih področjih, kjer se to zdi še posebej pomembno. Omenili ste, da nimo zdravstvene poklice. Mi smo se pogovarjali o tem, o tem področju in ugotovili, da se prijava naprej uporablja, kadar je potrebna. Sicer države članice ne morejo oziroma ne bi mogli izvajati sistema nadzora. Merci, monsieur Fuchs, pour une conclusion. Gospod Fuchs, vi boste zadnji v tem prvem delu. Ja, <clears throat> ich bin der Meinung, ich gehe noch mal ganz kurz auf Sie, Frau. Najlepša hvala. Najprej odgovorim na to, kar je povedala gospa Weiler. Govorim lahko o inženirskih poklicih. V Nemčiji bolonski proces vsaj 98 odstotkih se izvaja. Inženirji delujejo v mednarodnem prostoru in 80 odstotkov državah obstaja na tem področju večstopenski študijski sistem. Zato to je tudi potrebno za kompatibilnost inženirskih poklicev. Seveda, ne bi rad um, se osredotočil na tistih nekaj visokih šol, ki pa niso vključene v ta sistem. Menim, da se bodo temu sistemu priključili vsi. Zato je tako pomembno, da tudi tukaj, v tej hiši, zastavite svoje politične sile za to, da se bolonski proces bo dejansko izvajal, ne samo zaradi visokošolskih ustanov, temveč zaradi mladih. Mladi nimajo več ustreznih usmeritev in če politiki ne bodo ustrezno pritisnili na to, potem bo bolonski proces propadel. Prosim vas, da uporabite svoj vpliv za to, da bo bolonski proces dejansko izveden kajti samo tako bodo mladi imeli še naprej ustrezne usmeritve. Merci. Alors, monsieur... Hvala lepa. Gospod Tiđe, bi vi želeli povedati uh, svoje mnenje sedaj, veliko ste delali na tem skupnem projektu. Eh, hvala, gospod predsedujoča. Zelo na kratkom spregovoril, kajti komisar Barnier bo kasneje še govoril. Eh, samo eno točko bi želel eh, omeniti. Bolonski proces je bil večkrat omenjen. Naš namen je, da bi zelo v kratkem sprožili študijo o medsebojni izmenjavi teh dveh pomenih procesov. In Toliko sedaj, kasneje bo o tem več povedal komisar. Hvala lepa. Euh, eh, torej, o prvem delu uh, eh, Antonijo Koreo eh, uh, de Kompuš. Uh, mikrofon, prosim. Eh, želel sem eh, spregovoriti še pred eh, predstavnikom komisije, to, da želel sem zlasti izraziti to, da to, kar je skupno mnogim državam, je to, kar nam je, je povedalo že mnogo govorcev danes, namreč, da prihaja do degradacije bolonskega procesa. Veliko število univerz pravi, da ni zadovoljnih z bolonskim procesom. In sedaj pogosto, me opažamo, eh, da se v objavi delovnih eh, mest eh, dela razliko med izobrazbo pridobljeno pred pričetkom lovskega procesa in izobrazbo potem, ko je začel veljati blonski proces. Očitno se tukaj razlikuje in to je nedopustno. E, zlasti, kar se tiče inženirstva na portugalskem, smo želeli, e, je želeli, postala želja, da bi obstojal določen filter mm, in da bi e, imeli tudi določen pristop v združenje inženirjev. Sedaj prihaja do tega, da Eh, je težje doseči ustrezno izobrazbo in mladi so nekako odvrnjeni, da bi eh, začeli takšno izobrazovanje. Vedno je veliko pritožb. Najhujši primeri, eh, ki sem jih jaz slišal, so bili primeri zdravnikov. Eh, namreč eh, komisija eh, o tem pripravlja dve študiji, to, da morda bi bilo možno osvetliti problem še drugače. Pogosto govorimo o varnosti pacijentov. To, da Pri tem eh, bi se morali ukvarjati tudi z ovirami, ovirami, eh, ki eh, zmanjšujejo mobilnost. Obstoja vrsta visoki šoli in poklicnih združenj, do, mi dovolite, da to nakratko še dokončam. Gospa predsedujoča pravi, Antonijo, ti si eh, sedaj se lotil že drugega dela in eh, Eh, Prašala sem te, če se boš nanašal samo na prvi del, gospod Lihdar, nakratno. Eh, to, kar je dejal gospod Fuchs, je vse v redu. To, kar sem jaz želel povedati, je on že v bistvu povedal, ampak uh, ne moremo uh, vsega zgraditi na bolonskem procesu, kajti še nekaj deset let bomo imeli ljudi, uh, ki niso um, se izobraževali na osnovi bolonskega procesa. Mogoče bi lahko o tem uh, lahko še kaj povedali na kratko. Dobro. Na kratko morda, zelo na kratko, da upoštevali smo te primere in zato je pomembno, da E, imamo strokovnjake nacionalnih e, uradov za registriranje. E, to so ljudje, ki poznajo stari in nov sistem, torej sistem pred bolonskim procesom in pa seveda po uvedbi tega procesa. Toliko za enkrat. Gospa predsedujoča, torej, sedaj bomo prišli na drugi del današnjega dneva in sicer drugo zasedanje dejansko. Eh, vidimo že po eh, govorcih, eh, da boš govora o zdravstvenem sektorju. Patrik Fortuji bo prvi kot predstavnik lekarnarjev v Franciji. Komisija ga je povabila, da bi predstavil nacionalne izkušnje v prievropskih organih za področje lekarnarstva in na to eh, bo spregovoril Tony Hazel, eh, ki eh, bo predstavil situacijo pri medicinskih sestrah in babicah v Združenem kraljestvu. Eh, to spada tudi v okvir hrvatskega priznavanja. Eh, tudi gospoda Hezla so izbrali naj koordinira delo eh, na področju izkušenj v teh poklicih. Torej, gospod Patrik Fortui. Hvala, gospa predsedujoča. S tem, ko pričinjam to razpravo, Eh, je bila ta problematika že omenjena delno, ampak eh, mis, mogoče moje besede bodo že podvajanje, ampak eh, poskušal bom, da se bom pri temah zelo na kratko izrazil um, in bomo potem v razpravi še povedali več. Najprej bom uh, poročal o izkušnjah lekarnarjev v Evropi uh, in o rezultatih, eh, ki smo jih uh, dosegli uh, po poletju. Um, V juniju in septembru smo intenzivno delali na tej temi. Glede evropskega konteksta imamo opravka z direktivo za priznavanje kvalifikacij. In pri tem bi spomnil na dejstvo, da je tukaj 15 eh, direktiv, ki so relevantne. Eh, pet eh, jih je za zdravstvene poklice, to so zdravniki, kirurgi, zobozdravniki, babice, medicinske sestre in farmacevti. Ta direktiva bi naj doživela predelavo vsakih pet let. In eh, na to lahko vsakič prične veljati. Sem poročevalec te evalvacije. Veseli me, da imamo opravka z posem drugačnim pristopom. Pristojni organi so eh, naročili študijo in preverili smo, ali obstoja na evropski ravni ustrezna struktura saj bi bilo vendar zanimivo, da bi imeli splošno študijo teh petih eh, poklicih v zdravstvu. Eh, naredili smo poročilo za vsak poklic posebej. Sedaj govorimo o farmacevtih. Kakšne izkušnje Eh, smo zbrali. Imeli smo tri srečanja, tri sestanke. Pr, pr, 7. junija 2010 smo se srečali prvič in eh, izvedli smo projekt Evropske komisije. Razvili smo poseben vprašalnik za poklice v okviru direktive. Eh, Drugi smo se srečali 9. julija, ko smo spregovorili o najpomembnejših temah, naprimer o eh, časovnici, o, o izobraževanju, o nadaljem izobraževanju, o ustrezlih institucijah in sodelovanju med eh, pristojnimi organi. In tretjič eh, smo se sestali, da bi pregledali rezultate in ugotovili, kateri veliki trendi iz vsega tega izhajajo po tem, ko smo izprašali eh, pristojne organe. Eh, izprašali smo pristojne organe eh, za farmacevte in izdelali smo 18 poročil. To sicer ne pokriva vseh držav, ampak 18 se nam zdi že dokaj značiln, značilni rezultat. Glavni rezultati, ki so iz tega išli, so Gre za to, da bi pogoje za tiste, ki delajo v zdravstvu, eh, izboljšali mobilnost. Torej, za Eh, prosim, da bi malo hitreje šli skozi prosojnice. Zelo na kratko bom poskušal predstaviti rezultate. Eh, v nadaljevanju eh, bom podal še na to nekaj podrobnosti. Torej, najprej mobilnost za tiste, ki delujejo v zdravstvu. Za poklicno skupino farmacevtov obstoja posebnost, namreč varnost pacijentov. O tem je govoril že poslanec iz Združenega kraljestva. Um, varnost eh, bi želeli ohraniti v celotni Evropski uniji, ampak eh, kljub eh, vsem poskusom se lahko zgodi, da nekateri povzročajo napake, samo njihovo število je majhno. Um, Če se zgodi, da nekdo povzroča napake v neki državi, ne bi smel nastopati v drugi državi in eh, seveda bi morali o takih zadevah eh, tudi ustrezno poročiti. Eh, najprej rezultati. Kot vidite, samodejno priznavanje je velik uspeh in sicer tako za pristojne organe kot tudi za farmacevte tukaj ni eh, velikih eh, težav. Večinoma eh, gre za to, da imamo pozitivno podobo. Lahko rečem, da gledam optimistično na situacijo. Eh, nemški poslanec, ki je prej spregovoril, lahko dobi od mene takšen odgovor, da smo lahko zadovoljni z rezultati, ki smo jih doslej dosegli. Kar se tiče časovnih omejitev, eh, za drugi, eh, druge poklice je to že obstojalo, za farmacevte je pa to nekaj novega. Imamo opravka z. Eh, malo izkušnjami. To, kar smo eh, zajeli v naših raziskavah, nam pa daje hrabrost in eh, optimizem. V zvezi z izobraževanjem in strokovnim znanjem lahko rečem, da se nam zdi Trajanje izobraževanja ustrezno, odgovori so bili običajno pet let plus šest, let pra, šest mesecov prakse. E, torej imamo upravka z določeno harmonizacijo, e, šest mesecev e, prakse e, se nam zdi dobra ureditev, to je e, zaključen čas in ni dobro, da bi to delili in na to izobraževanje. Pet let se nam zdi uh, dobro obdobje, ampak koliko ur na leto, kaj tiči v teh petih letih, koliko uh, ur študenti Eh, poslušajo predavanja. Glede tega bi potrebovali dodatne informacije. O obeh drugih točkah je bilo že nekaj povedano. Eh, to so eh, težave, ki so povezane z poznavanjem nacionalnega jezika v državi, kjer bi nekdo želel prakticirati. Glede izobraževanja je treba še omeniti, da bi morali vsebino izobrazbe bolje harmonizirati in um, da bi tudi še preverili uh, podrobnosti. Moramo paziti na to, da uh, vedno prihaja do novega razvoja, da obstojajo nova, nova strokovna področja. Naprimer, v Franciji obstoja zakon HDE, uh, ki v zadnjih letih spreminja in to temeljno spreminja tudi strokovna znanja farmacijev treba je določiti eh, tudi eh, nove predmete, eh, ki jih morajo poslušati tisti, ki študirajo v zdravstvu, zato da bi se ustrezno poučili o novem razvoju na tem področju. Posebno področje je tudi nadaljno izobraževanje. Pred nekaj leti sem zaključil svoj študij in če ne bi poskrbel za trajno dodatno izobraževanje, ne bi mogel trditi še danes, da sem farmacevt. Torej, eh, strokovnjakom moramo omogočiti, da eh, se tudi v drugih državah eh, še dalje izobražujejo kajti vedno več je specialistov na posameznih področjih, ni pa takih v vseh državah članicah. Zato je zelo pomembno, da zagotovimo mobilnost za strokovnjake, da lahko poskrbijo za njihovo lastno nadaljne izobraževanje. V zvezi s sodelovanjem med pristojnimi organi. Um, Tukaj je bil omenjen že projekt IMI. V razpravi se bomo mogoče še povrnili na ta projekt. Eh, vključ, eh, vključeni so eh, pristojni organi, ki so izrazili tudi zadovoljstvo za tem. Portal Evropske Ornije, unije je dobro sprejet, farmacevti so spadali v pilotsko skupino imi projekta. Nažalost, niso še vsi pristojni organi pokazali pripravljenosti, da bi po v celoti sprejeli ta projekt. E, kljub temu pa imamo pravka z izboljšavami, na koncu pa še e, nekaj o popolnoma drugačni temi, e, namreč o evropski kartici. Gre za priznavanje Eh, poklica, eh, torej medsebojno priznavanje poklica. Eh, v nekaterih državah smo dosegli že bistven napredek. Ta poklicna kartica se izstavi v pristojnem organu pri Pri tem je treba omeniti, eh, da je treba tudi posebej določiti eh, pristojne, eh, ki lahko izdajo takšno poklicno kartico. Mislim, da bi se morala Evropska unija pri tem bolj angažirati. Takšna oblika izkaznice bi bila izredno pomembna tudi za nadaljne izobraževanje strokovnjakov, kajti predstavljala bi neke vrste dokazilo In um, telemedicina, naprimer, je pomembna tema za to poklico skupino um, in uh, s tem bi mogoče lahko mogoče tudi pristop uh, k ustreznim dokumentom in podobno. Uh, to je kratek pregled našega dela. Uh, zelo malo časa je bilo na razpolago, te rezultate je treba še nadalje poglabljati in dalje delati na analizi. Komisiji bi se presrečno zahvalil za novo metodo eh, evalviranja. Govorili smo tudi o eh, zaščiti bolnikov, tukaj je, to je posebna skupina, eh, o kateri sem posebej govoril, to so farmacevti, ki se morajo ukvarjati tudi z vsebinami izobraževanja. Zlasti bi morali um, zahtevati um, kot eh, obligatorno nadaljne izobraževanje. Eh, že uvodoma je bilo rečeno, da potrebujemo evropsko strukturo eh, za pristojne organe. S tem bi omogočili, da bi prišlo do koordiniranega sodelovanja. In ta evropska poklicna izkaznica bi predstavljala predstavljala eh, velik napredek. Po tej poti bi bilo treba napredovati. Eh, to eh, so bili pravzaprav samo kratki povzetki ki smo, dela, ki smo ga opravili. Pristojni organi so ministerstva, posebne agencije in tako dalje. Videli smo, da obstojajo zelo različne oblike v Evropi, ki lahko predstavlja tudi obogatitev. Hvala lepa, gospod eh, Fortui, eh, za eh, vaše besede. Namreč, s tem ste pokazali, da obstoja veliko navdušenja in da se moramo hitro lotiti dela. 3, 4, trda leta dela eh, bo pred nami, eh, ampak to je pomembno. Eh, lahko rečemo, da bo to zelo pomembno delo. In sedaj je na vrsti profesor Tony Hazel, ki bo spregovoril o medicinskih sestrah in babicah. Najlepša hvala za vaše povabilo, da vam predstavim rezultate našega dela. Vsi veste, da je to šele prva faza posvetovanj, ko gre za pregled te direktive in komisija naj bi na tej podlagi dobila podatke o izvanju te direktive v različnih državah članicah. Mi v svetu uh, zdravstvenih sester in babic smo bili veseli, ko smo dobili to nalogo. Smo neodvisni regulatorni organ za področje zdravstvenih eh, sester in babic. Imamo 650 tisoč eh, članov. Z veseljem smo sodelovali tudi z francoskimi kolegicami v francoskem združenju zdravstvenih sester in babic, ki so nam posredovali veliko nasvetov. Uporabili smo skupni vprašalnik, ki ga je prvotno pripravila komisija, pristojni organi pa so ga dopolnili tako, kot je to bilo potrebno. Imeli smo tri sestanke in Um, moram reči, da smo bili veseli, da smo dobili povabilo na uh, današnje srečanje. Rezultat tega posvetovanja je bil naslednji. 26 nacionalnih poročil smo dobili za zdravniške sestre, 24 pa za babice in ta poročila so izjemno zanimiva in eh, nam povedo veliko. Seveda so razlike med državami članicami, ko gre za izvajanje te direktive. Te razlike so pač posledica eh, različnih eh, značilnosti pristojnih organov, ampak vseeno obstaja še nekaj skupnih vprašanj, ki se pojavljajo v vseh državah članicah EU. To vam bom sedaj posredoval. Po podrobni analizi posameznih poročil pa smo pripravili poročilo, ki je že na spletni strani komisije dostopno tudi vam. Prva stvar, skupne minimalne usposabljanja. To je zahteva, ki eh, se pojavlja že 30 let, ko gre za medicinske sestre in eh, babice. Te imajo namreč zelo široko odgovornost. Potem ta in drugi zdravstveni poklici morajo eh, delovati na podlagi ugotovljenih dokazov. Gre torej za to, da se tukaj teorija in praksa med državami članicami sicer še razlikuje, vendar so prvi poskusi po eh, združenja, združevanja teh eh, pristopov. Pristojni organi se večinoma strinjajo, da bi eh, stalno strokovno izobraževanje in razvoj, torej CPD, moralo postati obvezno, zato da bi dosegli čim višjo kakovost nege in obravnave. Potem tretje področje, kjer smo našli skupnosti, izmenjava informacij. Tukaj gre za različne pristope, ki so pač eh, posledica razlik v zakonodaji o varstvu podatkov v državah članicah članicah, ampak vsi menijo, da je mehanizem opozarjanja IMI nekaj, kar bi morali uporabljati za vse zdravstvene poklice, to je v interesu uh, varnosti po, uh, bolnikov. Potem preizkušanje poznavanja jezikovnih sposobnosti, to je večinoma v vseh državah eh, v pristojnosti držav članic. Vendar 13 od 30 poročil povdarja, da se sedaj usposabljanje na področju uh, obvladovanja tujih jezikov že začenja organizirati v drugih državah. Upam, da vam bo to poročilo v korist, kajti uh, mi smo za, na prošnjo komisije poskušali ugotoviti, kakšne so situacije v državah članicah. Na spletni strani nam bo, boste nasli, našli seveda bistveno več podrobnih podatkov in z veseljem bom odgovarjal na vaše vprašanje. Hvala. Merci. Je const... Hvala. Ugotavljam, da kar zadeva čas, čas, ki nam je na voljo, delamo zelo dobro. Sedaj upam, da boste tudi eh, poslanci in poslanke iz drugih eh, držav želeli še kaj povedati in najprej dajem besedo gospodu Spirosu Taljadorosu, ki je eh, član odbora za izobraževanje in socialne zadeve Grškega parlamenta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala, da ste mi dali besedo, da lahko uh, povem nekaj naših ugotovitev. Tudi kolegice in kolege Evropskega, poslance Evropskega parlamenta bi želel upozoriti na naslednje. Cilj direktive je olajšati mobilnost eh, na področju eh, Evropske unije, zlasti na področju zagotavljanja in nudanja storitev. To smo v direktivi o storitvah že v visoki meri dosegli in dodatne uvere treba še odpraviti. Seveda to velja tudi za strokovnjake, ki želijo delati v tretjih državah. Pri nas v Grčiji je situacija naslednja. 90 odstotkov tistih, ki imajo dostop do zdravstvenih eh, eh, poklicev, so grški študenti, ki eh, študirajo v tujini, ki torej že izkoriščajo možnosti mobilnosti. Na ta način se izognejo problemu nostrifikacije v tujini pridobljenih diplom. Vendar to priznavanje nostrifikacije ne smemo zlorabljati za to, da bi nekatere merila, ki veljajo za državljanje Evropske unije, razveljavili. Potrebujemo torej tukaj neko varnostno mrežo, avtomatično priznavanje eh, diplom in spričeval strokovnega usposabljanja na področju medicinskih poklicev, recimo arhitektov in nekaj podobnega mora veljati, to pa ne sme veljati avtomatično za druge poklice. Ko gre za usposabljanje in izobraževanje, so namreč razlike med državami članicami še vedno tako velike. Ne moremo tega torej avtomatično uporabljati za druge poklice. Naj tukaj omenim nekaj poklicev. Ergoterapeuti, naprimer, pri nas v Grčiji potrebujejo posebno spričevalo, eh, ki pomeni, da so dokončali osmo stopnjo izobraževanja in eh, znanja veščine, ki jih morajo imeti, so sicer predmet preverjanja, vendar za enkrat eh, te vrste spričevala še niso mednarodno priznana. Zdi se mi, da je treba zagotoviti tudi dobro poznavanje jezika države, v kateri nekdo želi opravljati svoje delo. Tukaj je potreben preizkus obvladovanja a, jezika. Mislim, da je korenita prenova te direktive morda še preuranjena v tem trenutku. Potrebujemo še namreč več izkušenj a, na podlagi evalvacije in analize situacije. Nekaj časa si moramo še dopustiti za to, da bomo uh, stvari bolj natančno analizirali. Hvala. Hvala, sedaj dajem besedo gospodu Filipu Bobiku iz italijanskega senata. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se želel zahvaliti za povabilo na ta sestanek in dodati, da je morda pregled direktive dobra priložnost, da najdemo rešitve za probleme, ki smo jih ugotovili v prvi fazi implementaciji te direktive. V Evropi ne smemo opustiti zamisli razvoja skupnega notranjega trga. Še zlasti zaradi tega, ker eh, danes doživljamo velike finančne in gospodarske težave. Treba pa je vendarle na nek način eh, obvladati nasprotovanja in bojazni, o katerih govori eh, poročilo Monti. Nacionalistične trende namreč opazimo v mnogih državah članicah, da se zaprejo pred drugimi. Zaradi tega je treba zagotoviti, da bo direktivo izvajale vse države članice. Vrzeli, ki še vedno eh, obstajajo, treba odpraviti. Potrebujemo torej evropske standarde za različne poklice. Pri tem pa moramo imeti na umu željo po varstvu potrošnikov in zaščiti strokovnjakov. Definirati bi morali tudi skupne minimalne standarde za poklicno usposabljanje. In zaradi tega se mi zdi, da je predlog nemških eh, inženirjev eh, zelo koristen. To bi lahko pomagalo pri eh, doseganju druge faze harmonizacije in sicer s pomočjo strokovnih izkaznic, neke evropske izkaznice, ki bi jo uvedli v prvi fazi na prostovoljni osnovi tudi za druge poklice. Prepričan pa sem, da bi to moral biti naš skupni cilj, cilj, ki se ga da doseči. Na ta način bi resnično lahko govorili o vzajemnem priznavanju eh, strokovnih veščin in kvalifikacij ter odgovornosti. Enako primerno bi po mojem mnenju bilo, da upoštevamo eh, priporočila iz eh, študije organizacije Rombold, pa tudi nekatere ugotovitve posameznih eh, poklicov v zdravstvu, recimo farmacevtov, eh, babic eh, in medicinskih sester. Mislim, da moramo podpreti nadaljne izvajanje bolonskega procesa v visokošolskem izobraževanju v Evropi. Tukaj moramo narediti korak naprej. Vendar strokovne izkušnje in strokovna združenja morajo iti tudi korak naprej. Zakaj? Ker je izobraževanje in usposabljanje nekaj, kar mora doživeti neko večjo konvergenco, drugače povedano, skupen izobraževalni prostor moramo v Evropski uniji ustvariti, tako da bomo lahko govorili o izkušnjah, veščinah in kvalifikacijah na skupni ravni. Parlamenti, vlade, mislim, da morajo izkoristiti naše ugotovitve za to, da bodo še naredili korak naprej pri svojih eh, razmislekih in da bodo naredili vse, da optimirajo zakonske predpise, ki jih na tem področju sprejemajo. Hvala. Strenjam se z vami, zlasti za vašo zadnjo ugotovitvijo. To mislim, da je bistvenega pomena, če hočemo narediti kakršenkoli napredek. Sedaj dajem besedo gospodu Živanu, poslancu Evropskega parlamenta, ki pa je istočasno tudi eh, predstavnik poklica, za katerega gre v tej razpravi. Hvala, gospa predsedojoča, drži, sam sem zdravnik, tako kot mnoge druge kolegice oziroma kolegi tukaj. In seveda sam sem poznal ta položaj, tudi preden sem postal poslanec Evropskega parlamenta. Mislim, da so govorniki danes že dobro predstavili položaj v medicinskih poklicih. Vsi žal smo prepričani o tem, da so naši sistemi izobraževanja in usposabljanja najboljši. No, če mi, mi nismo o tem prepričani, pa so o tem gotovo naši državljani prepričani in to je velika težava in uvira. V idealnem svetu, če bi vsi poklici bili popolnoma enaki eh, po vsem svetu, kar seveda ne drži, bi stvari bile bolj enostavne. Britanska medicinska sestra ne upravlja istega dela kot eh, njena kolegica v Franciji. Tukaj je že prva razlika. Torej, če bi v idealnem svetu vsi poklici bili enaki, če bi vse eh, stopnje izobraževanja bile enake, potem ne bi morali sploh imeti te razprave, kajti če bi bilo vse identično enako, se nihče ne bi bal tega, da bi priznaval kvalifikacije eh, kolegic, kolegov iz druge države. Odkar se ukvarjam s to zadevo, pa moram reči, da sem prišel do naslednje ugotovitve. Če hočemo na koncu, po čez nekaj let, 10-15 let ugotavljati, zakaj ta direktiva ne deluje ali pa deluje, potem se moramo najprej lotiti standardizacije našega sistema izobraževanja in izposabljanja. To je prva stvar. Druga stvar, mnogi so že danes povdarili, da obstaja strah med ljudmi in zaradi tega se mm, na nek način poskušamo hermetično zaprti v meje držav oziroma v meje uh, skupnih združenj. Zato moramo najti skupne imenovalce skupne imenovalce, ki bodo zagotovili, da nek francoski zdravnik dobi enako usposobljenost in izobrazbo, kakor zdravnik v Italiji oziroma v Romuniji. Tukaj upam, da bodo strokovnjaki pomagali. Če ne, potem bo mor, bodo morali nacionalni zakonodajalci stvari nekoliko pospešiti s pomočjo nekaterih orodij, pristopov za odpravljanje nacionalnih strahov. Ta Te vrste dvome in strah lahko odpravimo vsaj delno, če se bomo o stvarih pogovarjali. Če bomo vsi, ki smo vključeni v usposabljanje izobraževanje, prisiljeni, da določeno obdobje preživimo v tujini. Gre torej za mobilnost študentov, eh, pedagoških delavcev. To je že ena od metod, ki je zelo enostavna in s katero bomo lahko razpršili nekatere dvome in strahove. Drugi so recimo usposabljanje, akreditacija in pedagoški delavci in njihova akreditacija. Ne bi se želel uh, v podrobnosti spuščati, vendar naj ugotovim še naslednje prvi izzivi, ki so pred nami, so strokovne, tehnične, pa tudi psihološke narave. Ne bodimo eh, preveč eh, negativistični, ko gre za to, kar počenjajo naši sosedi. Kljub razlikam, pošteno povedano, mislim, da eh, za vse nas v Evropi zdravstveni poklici dobro skrbijo, ne glede na to, kako so posamezniki izobraženi in usposobljeni. Hvala. Sedaj pa dajem besedo zgornjemu domu britanskega parlamenta, gospe baronesi O'Cathain, ki dela v odboru za notranji trg. Hvala, gospa predsedujoča. Kot predsedujoča odbora, ki se ukvarja z notranjim trgom, moram reči, da se zauzemam za to, da se strokovnjaki lahko prosto gibljajo v eh, okviru celotnega notranjega trga. Ampak izkušnje iz eh, Združenega kraljestva kažejo naslednje. Eh, izvajanje tistega, kar, za kar smo se dogovorili, je daleč od eh, tistega, kar bi, bi potrebovali. Vse morajo, tako strokovnjaki, kot tudi javnost, dobro razumeti, predpisi morajo biti transparentni, zanesljivi, spremljivi in morajo biti takšni, da ne bodo možne goljufije. V tem je, mislim, da že kolega iz italijanskega senata nekaj rekel. Ta direktiva mora zagotoviti možnost državam članicam, da zagotovijo, da bodo strokovnjaki iz druži, drugih držav članic dovolj usposobljeni, da lahko delajo varno. Tukaj ni nobeno popuščanje spremljivo. E, to mora vključevati tudi poznavanje jezika. Še nekaj moramo narediti. Pristojni organi v vsaki državi članici morajo med seboj učinkovito komunicirati. Zakaj? Kot je gospa Steler povedala iz Združenega kraljestva, zato da bodo španske oblasti eh, splošni zdravstveni svet v eh, Združenem kraljestvu obvestile o tem, da so prepovedali opravljanje poklica določenemu zdravniku. Mi moramo biti torej obveščeni o tem. Potrebujemo smernice za boljše sodelovanje med pristojnimi organi. In res, podarali bi, da je to zelo, zelo pomembno, zlasti, če hočemo zagotoviti prosti pretok eh, zdravstvenim poklicom v Evropski uniji. Hvala. Hvala. Sedaj dajem besedo gospodu Mikaelu Pontulasu, ki prihaja iz grškega parlamenta. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Sledil sem razpravi in ugotovil, da potem, ko smo eh, zelo na dolgo začeli uporabljati direktivo eh, iz 2005, smo končno Eh, dan letošnje leto dobili eh, dekret eh, predsednika, ki zahteva in odreja celovito izvajanje določb te direktive v naši nacionalni zakonodaj. Gospod Germapolo, ki je bil nekoč komisar za to področje, je sedaj odgovoren v Grči za to izvajanje. Če se ne motim, gospa predsedajoča, to v tabelo semafor iz leta 2010 ni vključeno. Torej, ta tabela preglednica ne odraža točno položaja pri nas v Grčiji. Ne gre za to, da smo se obotavljali pri izvajanju te direktive. Ravno obratno in to bi želel povdariti, da bo naslednja razpredelnica odražala naš položaj natančno. Torej, zamude pri nas, ko gre za izvajanje direktive, so prišle oziroma so posledice nekaterih notranjih reorganizacij. Sedaj pa si vlada seveda prizadeva to popraviti čimprej. Na različnih področjih sedaj delamo na izvajanje posameznih določb direktive, o kateri je danes govora. Seveda pa gre za, še za mnoge birokratske ovire, ki jih moramo odpraviti. Ni pa nekih večjih problemov s tem. Kolega iz Italije je omenil nekatere probleme, ki lahko se pojavijo, ampak pri nas v Grčiji smo večino teh ovir odpravili. Tako kot eh, Grčija je tudi Italija v delu Evropske unije, kjer se soočamo z specifičnimi, posebnimi problemi. Še nekaj bi dodal k temu, kar je ena od predgovornic omenila. V državah članicah imamo politehnike, katerih kurikulumi oziroma študijski programi so pač takšni, da vključuje nekatere posebne module študija. Recimo, kako uh, protipotresno načrtovati oziroma projektirati uh, gradnjo nekaterih zgrad. V vseh državah članicah tega nima, ampak v Grčiji je seveda za gradbenega inženirja bistvenega pomena, da je šel skozi modul protipotresne gradnje. Morda podobno velja za medicinske poklice, zdravnike uh, in ostale, kjer imamo mi predvideno avtomatično priznavanje njihovih kvalifikacij in zaradi tega nimamo nobenih posebnih uh, težav. Nekateri pa so danes omenili problem jezika. Ne bi se na to želel vračati, ampak to je tudi pri nas ugotovljeno kot težava. Gospod predsedujoča, naj povdarim, da želimo učinkovito prispevati k temu postopku izvajanja direktive. Pri tem je seveda treba uh, upoštevati tudi izkušnje, ki jih imamo pri izvajanju direktive in dialog z nacionalnimi parlamenti se mora nadaljevati. Le na ta način bomo naredili kak korak naprej in to k malu. Hvala lepa. Hvala lepa za te prispevke. No, zdaj bo potekal seveda tudi dialog z grškimi in drugimi parlamenti. Gospod Hitjeras. Ja, na seksu, to prodo aforati na pasholi sigete ergasijaka dikeomata. Najlepša hvala za uvedbo te teme. Govorimo o zaposlovanju in pravicah delavcev. Govorimo o svobodi gibanja, ki je ena od temeljev oziroma temeljnih pravic v Evropi. Direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij mora biti koordinirana, usklajena z različnimi sistemi, ki se uporabljajo v 27 državah članicah. Kje je tu ta povezava? Obstajajo poklici, ki so bolj zaprti že po svojih lastnostih, po svoji osnovni naravi. Zato je včasih težko uskladiti strukturo teh poklicev z običajnim oziroma drugim sistemom. Potem, ko gre za goljofije, čezmejne goljofije, je pomembno, da se pred njimi zaščitimo. Zato je treba vedeti, kakšna zakonodaja obstaja oziroma katera zakonodaja velja za ljudi, ki uporabljajo takšne goljofije. Ali se taka zakonodaja spremlja oziroma ali se izvaja tudi čezmejno. Ali obstaja čezmejni evropski način za obravnavanje takih primerov? Kakšna je pravna osnova za obravnavanje goljufi? hvala. Preden dam besedo našim strokovnjakom, ki bodo lahko odgovorili na ta vprašanja, dajem besedo gospodu Žažinskemu iz eh, polskega parlamenta. Bardzo, pani przewodnicząca. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Jaz prihajam iz Polske pri nas izvajanje te direktive poteka dobro. Prav nič si nam ni treba učitati tukaj. Želel pa bi povedati pravzaprav nekaj drugega. Seveda obstajajo razlike, ko gre za kvalifikacije. To je povezano s tradicijo, s preteklostjo. Pri nas določene zadeve izgledajo drugače na področju inženirjev, strojnih inženirjev in na drugih področjih. Razlike pa tukaj nimajo neposrednega vpliva na zdravje oziroma na življenje človeka. Drugačna je stvar na področju zdravstva. Te razlike je treba nekako odpraviti oziroma uravnovesiti. Veseli me, da Evropski parlament zdaj dela na tem področju in da dosega dobre rezultate. Vprašanje bi imel za avtorje poročila in sicer. Ali so vlade in pa različna poklicna oziroma strokovna združenja imela drugačna mnenja, ko je šlo za odgovore na posamezna vprašanja? tukaj ne omenim različne probleme na področju zdravstva. Mogoče imajo, da nima poklicna združenja v zdravstvu ali druge, drugačne mnenje kot tisto, ki je v poročilu. Za nas je zagotovo pomembno, da se na nek način v reguliranih poklicih omeji konkurenca Zato omenjamo tudi regulirane poklice. Od inženirjev je odvisno, kako se bo razvijalo gospodarstvo v posameznih državah. Pri zdravnikih je treba nekako odpraviti te razlike. Hvala lepa. No, preden damo besedo strokovnjakom, bi eh, želela dati besedo še dvema um, predstavnikoma, Katrin Steiner in Antonijo Korel Kampušu. Katrin Steiner je prva. Hvala lepa. No, potem, kar smo slišali ravno kar, sem pomislila na gradbeno industrijo. Gradbena industrija je lahko ena od najbolj nevarnih uh, Če recimo se inženir napačno odloči glede strukture oziroma zasnove stavbe, je lahko to izjemno nevarno. Tako da je pomembno, da imamo neko koherentnost, ko gre za usposabljanje, priznavanje kvalifikacij. Obstajajo lahko seveda razlike tudi znotraj zdravstvenega sektorja in med zdravstvenimi sistemi različnih držav. Ampak najprej vprašanje, za doktorja Fuksa, ki ga žal ni več. Namreč kvalifikacije inženirjev in pa usposabljanje inženirjev na internetu. Zanima me, ali obstaja kakšna določba v zvezi s tem, pa tudi, kako je to urejeno za področje farmacevtov, se pravi internetno, elektronsko izobraževanje. Slišali smo tudi profesorja Hazela, o organizaciji in različnih pravilih za poklic medicinske sestre. Slišali smo nekaj o dobri praksi in to je pomembno. Glede standardov. Mogoče je pomembno doseči nek splošni standard za recimo medicinski poklic oziroma poklic medicinske sestre v Združenem kraljestvu in Franciji. Govorimo o splošnih standardih. Potem, zanima me, kaj govorniki menijo o strokovni elektronski kartici, torej taki kartici v elektronski obliki. Obrigad, Obrigad. Najlepša hvala, Bernadette, za besedo. No, pri nas, v moji državi, je približno 15 odstotkov našega zdravstvenega osebja, torej zdravnikov in medicinskih sester iz drugih držav. Če pogledamo na obseg lokalno proizvedenih, če lahko temu rečem, eh, zdravnikov in medicinskih sester, je to nižje. Mi moramo usposobiti 2500 več zdravnikov in medicinskih sester in eh, to povzroča težave v našem nacionalnem zdravstvenem sistemu oziroma izobraževalnem sistemu na tem področju. Zato se zauzemamo za dobro mobilnost, pretok ljudi med državami. Veliko krat prezremo to, kar se dogaja v naših lastnih državah in ne vidimo pravočasno, kakšno je stanje. V nekaterih območjih Evrope ugotavljamo, da je situacija dobro pod nadzorom, drugi je ni. V nekaterih je povpraševanje zelo veliko, v drugih ni in to povzroča težave. Nacionalni protekcionizem veliko krat ni vprašanje države oziroma njene želje, da bi zaščitila svoje strukture. Veliko krat gre za strokovna združenja znotraj te države, ki želijo zaščititi lastni interes. Moj predlog za to bi bil naslednji. Ko komisija izvaja različne študije na tem področju, bi morala upoštevati poseben kontekst posamezne države, okoliščine posamezne države. Seveda obstajajo mednarodni vidiki, ki veljajo za vse. OECD je izvedla posebno študijo o stroških um, povezanih s tem v različnih državah. Zelo pomembna študija je to. Treba je, ne da bi šli v preveliko, um, prevelike podrobnosti, ugotoviti, kakšen je status implementacije direktive v posameznih državah članicah in zakaj obstajajo težave s tem. Oui, tout à fait. Alors, pour... Ja, absolutno se strinjam. Pa še eno besedo bomo dali gospod Živa. Hvala lepa, Bernadet, za to, da si mi dala besedo. Vprašanje bi imel za strokovnjake. Vsi poznamo zdravstvene poklice, poklice zdravnika, poznamo tudi področje tveganja v zdravstvu. Moje vprašanje je zelo enostavno. Ne vem, če boste lahko na nj odgovorili, ker nisem prepričan, da obstajajo ustrezni podatki v zvezi s tem. Občutek imam, da je pomemben argument povezan z zdravstvenim tveganjem včasih uh, izkoriščen kot alibi za zaščito sistema. V Franciji, denimo, umre vsako leto od 10 do 15 tisoč ljudi v bolnišnicah zaradi različnih komplikacij, infekcij, ki nastanejo zaradi oziroma v okviru medicinskih posegov, torej zaradi posegov in zaradi napak, ki so jih storili sicer osposobljeni zdravstveni strokovnjaki, ki dobro znajo jezik države. Se pravi, 15 tisoč ljudi vsako leto umre zaradi takih napak. In nis, prepričan sem, da je, oziroma naslednje vprašanje bom postavil, statističnega vidika, ali ni to, da govorite o blokiranju direktive v teh državah članicah, napačen alibi. Morda lahko tudi sama dodam nekaj, namreč eh, spomnila sem se na to, ko sem poslušala kolega. Imamo tudi direktivo o čezmejnih zdravstvenih storitvah, ki seveda vpliva na zdravstvo oziroma na panogo zdravstva. Vprašanje zdravstvenega tveganja je pravzaprav tako nizko, to smo rekli v tisti direktivi, da je zanemarljivo. Dejstvo pa je, da imamo zelo malo podatkov o tem. Feganje seveda obstaja. Mogoče bi lahko v okviru razprave, ki se zdaj razvija tukaj, še kaj povedali o tem. Ne pripadam besedo gospodu Fortuju. Euh, Hvala lepa. Res je, več vprašanj je bilo postavljenih v teh zadnjih minutah. Mogoče bo težko povzeti vse in odgovoriti na vsa vprašanja. Ampak naj najprej spregovorim kot eh, farmacevt. Jaz sem vendar nedelal poročilo, ki se nanaša na poklic farmacevta. Res je tudi, da sem koordinator delovne skupine za to poklicno kartico. Gre za poklicno kartico za pet poklicov, torej zdravnik, um, farmacevt, eh, zobozdravnik, babica in pa medicinska sestra. To so ti poklici, pet poklicov, ki jih pokriva ta poklicna kartica. No, mi smo se veliko pogovarjali z pristojnimi organi v Evropski uniji. Pogovarjali smo se z njimi, pogovarjali smo se z nacionalnimi združenji na področju medicine, medicinskimi oziroma zdravstvenimi združenji, ministrstvi in tako naprej. Ne bom rekel, da je stanje povsod eh, idealno. Nasplošno pa lahko rečem, da različna ministrstva, zdravniška združenja, potem pri nas francosko farmacevsko združenje, nobena od teh institucij ne želi biti preveč zaščitniška, protekcionistična in nobena od teh združenj ne želi pregnati kolegov iz drugih držav. Mi delamo na tem področju, zato ker želimo spodbujati mobilnost, mobilnost v praksi, ne samo kot koncept. No in pri tem pa upoštevamo varnost bovnikov. Dejstvo je, da nimamo dovolj konkretnih statističnih podatkov. Dejstvo je, da ne vemo, koliko ljudi v Evropi dela na področju zdravstva. Če pogledamo statistične podatke SZO in pa podatke o zdravstveni kartici, za to obstajajo podatki, vendar se, glede na vire, razlikujejo. Mi smo se sestali tudi s predstavniki SZO-ja in uh, se z njimi pogovarjali o tej temo, o temi, o strokovnjakih oziroma izvajalcih v zdravstvu. In tukaj govorimo o zelo širokem eh, obsegu poklicev, od vseh tistih, ki dejansko upravljajo zdravstveno dejavnost, od tistih, ki prihajajo v stik z bolniki. Skratka, nabor podatkov je izjemno širok. In v nekaterih primerjih nepregleden. Zato moramo seveda te podatke podrobneje obdelati in doseči neko večjo preglednost. No, prej sem omenil tudi to, da želimo vzpostaviti neko evropsko strukturo pristojnih organov. To sledi iz eh, zadnje odločitve pristojne delovne skupine v Evropi. Obstaja 890 pristojnih organov za teh pet poklicev, ki sem jih prej omenil. Naj dam primer Estonije. Tam obstaja neka agencija, agencija, ki skrbi za vseh teh pet poklicev. V Franciji pa obstaja po eno združenje za vsako od teh poklicev. Italija, no nič nimam proti Italiji, kajti zelo veliko sodelujemo z italijani, ki evropsko kartico za zdravnike že imajo. V Italiji obstaja po, ena, po eno, um, en pristojni organ in eno združenje za vsak poklic. Vidite torej, da je situacija izjemno raznolika in da moramo veliko zadev usklejevati. Pri tem poskušamo opredeliti projekte, na katerih si želimo doseči več. Želimo, želimo sodelovati s pristojnimi organi, nacionalnimi parlamenti, strokovnimi združenji, skratka z vsemi, ki delujejo na področju etike teh poklicov in ne komercialnih vidikov poklica. No, lahko bi še nadaljeval, vendar vem, da moram končati. Ja, najlepša hvala. Um, vem, da vsi delamo proti istemu cilju. Uh, zdaj pa predajam besedo dr. Hazelju. Hvala lepa. Cela vrsta vprašanj se je nabrala in dejstvo je, da bom težko odgo odgovoril v imenu 27 uh, držav članic. Uh, Ko gre za medicinske sestre in babice, bom seveda lahko odgovoril v imenu našega združenja NMC. Splošni zdravstveni svet ima verjetno pri nas celo vrsto zanimivih podatkov. Poroča med drugim tudi o tem, da, se, da je verjetno, da se bo zdravnik, ki prihaja iz druge države, znašel pred našim odborom, ki presoja o primernosti njegovega delovanja, dvakrat večja. No, zanimivo je tudi vprašanje o standardih. Zelo zanimivo in pomembno vprašanje je to. Mi smo pred kratkim izdali nove standarde za predhodno registracijo oziroma za izobraževanje pred registriranjem razvit poklicov. Tukaj obstaja veliko možnosti za napredek v to smer. Potem, kar se tiče izobraževanja in usposabljanja medicinskih sester in babic, mi imamo ustrezne izvajalce za ta poklic. To je tako imenovana odprta univerza, ki zagotavlja oziroma izvaja usposabljanje, med drugim tudi v okviru elektronskih eh, modulov. Dejstvo pa je, da elektronsko izobraževanje ne more nadomestiti konkretnih kliničnih usposabljanj. Mnogi naši državljani na različne načine pa vendarle uporabljajo elektronske module. No, spregovorili ste tudi o določenih težavah pri gibanju poklicev znotraj Evropske unije. Mi priznavamo in ugotavljamo mnogo pozitivnih prispevkov tujih medicinskih sester in babic eh, iz drugih držav Evropske unije. Kar 7 tisoč takih eh, prošen obdelamo vsako leto. Omrežje, ki smo ga ustanovili in ki ga skupaj ustanavljamo, se bo še nadaljevalo. Mi smo zavezani sodelovanju in upam, da bo ta dialog, ki se je vzpostavil v okviru 27 držav članic, še nadaljeval. Upam, da bomo lahko v prihodnje še tesneje sodelovali, si izmenjavali informacije in dosegli bolj standardiziran um, pristop. Kar se tiče kartice, NMC, torej naše združenje, je bilo pri tem, pri tej strokovni kartici izjemno dejavno. Nekaj težav imamo glede logistike, samemu načelu ne nasprotujemo. Kot sem že povedal pa prej, imamo v našem registru 65 tisoč ljudi, nekateri delujejo na otokih, pa potem na naših eh, čezmejnih ozemljih, eh, Falklandskih otokih, St. Jersey in tako naprej. Drugi delajo v okviru eh, vojaških sil, tako da je sama logistika za nas velik izjev. To pa ne pomeni, da ne podpiramo samega koncepta. Še zlasti, če se lahko ta sistem pozitivno in pa konstruktivno izvede. No, s tem se mislim, da pokriv oziroma odgovoril na vsa vprašanja. Če nisem, se bom potrudil in na njo govoril še enkrat. Nous avons encore cinq minutes avant l'arrivée de Monsieur Barnier. Est-ce qu'il y a des questions euh, Imamo še nekaj minut, preden bo prišel gospod Barnji. Aj bi se še kdo želel oglesiti s kakšnim vprašanjem? Če ne, potem bom sama postavila vprašanje. Precej smo govorili o e, jezikovnem izobraževanju in sicer na ravni univerz za strokovnjake, ki e, potujejo z ene države v drugo, zlasti na področju zdravstva, da bi zagotovili um, varnost za pacijente, pa tudi, da bi zagotovili pravno varnost za zdravnike, um, za eh, medicinske sestre in tako dalje, da bi bolje razumeli jezik in s tem tudi razumeli, um, za kar pravzaprav gre pri različnih alergijah in podobno. Um, ta kartica, o kateri bo govora, bi um, morali seveda upoštevati tudi vprašanje jezika. Vprašanje je, ali bi bilo obvezno e, vključiti tudi e, jezikovno izobraževanje v določenem časovnem obdobju, ali bi morali e, imeti daljše ali krajše obdobje jezikovnega izobraževanja. Kako je s tem? Bi lahko morda odgovorili na to? Ko gre za jezik eh, države gostiteljice, prihaja do precejšnjih problemov. To tudi dobro veste. Trenutno eh, na splošno priporočamo, da naj ne bi obstojala nujna zahteva eh, po takšnem izobraževanju, če nekdo pride v novo državo. To je trenutna situacija, ampak to nas zelo zaskrbljuje kajti eh, nekatere države eh, malce varajo eh, pri tem, če nek strokovnjak pride iz ene države v drugo mm, in se lahko na nek način izraža, je potem to v redu. Recimo, če belgijski strokovnjak pride v Francijo, se bo znal iz, dobro izraziti. Ampak, če imamo opravka strokovnjaka vsake države, ki je predvsej bolj dalec stran, eh, se eh, ga pokliče in ga poskušamo animirati, da eh, se z nami pogovori in ugotovimo potem, kakšno je njegovo poznavanje jezika, ampak ni prav postavljena zahteva, eh, da se tak človek izobrazi jezikovno. In mislim, da je tukaj še precej težav in eh, po, po mojem mnenju je potrebno, da se še stvari eh, prilagodijo. Da, kot sem že omenil v svoji predstavitvi, večina pristojnih organov priznava, da je to vprašanje jezika zelo pomembno. Eh, tako kot je moja kolegica že povedala v zvezi z Združenem eh, kraljestvu, eh, je dokaj nejasno, kako stvari stojijo in zato smo zelo zavzeti za to, da bi stvari razčistili. Bi pa razlikoval med sposobnostjo, da se registriraš in pa sposobnostjo, da se zaposliš. Ni nujno, da so to, da so to dve enaki zadevi. Če mm, pa govorimo že o tem, lahko rečemo, da pomankanje jezikovnega znanja je eh, ta mm, eh, problematika predvsej izpostavljena tudi pri medicinskih sestrah in eh, pri babicah. Gre za sposobnosti komuniciranja in te stvari predstavljajo velik izziv. To je izziv tako za ljudi, eh, ki prihajajo iz drugih držav, pa tudi iz, eh, za tiste, ki so v naši državi bili izobraženi, kajti tudi tukaj eh, je treba zagotoviti, da imajo ljudje, ki so v poklicih, kjer delajo z ljudmi, da se tudi znajo primerno izražati. Hvala lepa za vaše besede. Očitno ni posebnih želja več za prispevke, ampak dva bi se še želela prijaviti, ki bi se gospod Lehner in gospod Žele. Um, samo, ker sem se tega spomnil, bi malce pripomnil um, v zvezi z uh, eh, problemov, da če neki britanski um, Ljudje živijo tudi v Španiji. Zakaj pa eh, ne bi nek zdravnik, ki ne govori špansko, Eh, se naselil recimo v Španiji in bi imel pacijente, ki govori angliško, mislim, da bi se moral trg tudi eh, ravnati potem in tudi eh, čez, mislim, da je mm, problematično zahtevati, absolutno zahtevati jezikovno kompetentnost. Sam recimo ne bi šel k zdravniku, ki ne razume mojega jezika, ampak to je zadeva, ki bi jo bilo treba razčistiti. To je dobro vprašanje. Pogosto odhajam v Španijo in pogosto mnogo je ljudi, ki živi v, živijo v Španiji, eh, recimo Britanci in sprašujem se, kaj eh, počnejo ljudje, ki eh, recimo ne govorijo španci in hodijo k zdravniku v Španiji. Razumem problem, ki je bil tukaj navržen. Mogoče so pač tudi poklici, kjer ni potrebno tako poglobljeno poznavanje jezika. Naprimer, če te zaposlijo zaradi tvojih tehničnih eh, znanj in sposobnosti in imaš ustrezen know-how na tem področju, eh, moraš eh, malo poznati eh, tuj jezik. V glavnem je dovolj, da recimo znaš angliško in se lahko sporazumeš. Pri mnogih drugih poklicih je pa nujno, da poznaš jezik države, v kateri delaš. In to velja tudi za farmacevte, na primer. Eh, iz tega izvirajo problemi. Recimo tudi, če nekdo zaprosi za delovno mesto in eh, je seveda možno po eni strani, da eh, pravno ni mogoče, da zaprosi za delovno mesto, če pač nisi sposoben, da govoriš ta jezik. Ampak to ni nujno Eh, ni nujno, da se kaj takega zahteva. In eh, seveda so določni poklici, kjer se jezik zahteva, poznavanje jezika zahteva, so pa seveda tudi področja dela, kjer nekaj takega ni potrebno, ampak eh, po zakonu se ne zahteva znanje jezika. In seveda je pa mm, mogoče uvesti tudi posebe, posebne teste za uh, poznavanje jezika. To je sedaj že dokaj razširjeno. Ampak če pravno nekaj ne obstoja, je uh, problematično, kajti če od nekoga nekaj zahtevaš, kar se po zakonu ne zahteva, se lahko ljudje pritožijo. Gospod Barnier še ni prišel in še uh, gospod eh, Andres Parler iz mađarskega parlamenta je zaprosil za besedo. In uh, gospod Špadler. Köszönöm a szót, üdvözlöm a konferenciát. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Rad bi vas eh, pozdravil. Eh, pridobil sem veliko dragocenih informacij in eh, upam, da bo ta razprava se nadaljevala tudi v času mačarskega predsedovanja v prihodnem letu. Izkušnje, ki smo jih danes pridobili, bomo, upam, tudi lahko ustrezno uporabili. Imam dve vprašanje. Prvo vprašanje je naslednje. Direktivo bi morali predelati tako tako, da ne bi ustvarjali novega organa, kajti um, če gre za priznavanje diplom in pa izpito in tako dalje. Um, Če nek pristojni organ eh, izda potrditev, eh, potrdilo o nekem izobraževanju, potem bi naj to bilo dovolj in nima smisla, da se ustvarja dodatno, eh, dodaten organ za nadzor le tega. Drugo vprašanje pa se nanaša na jezik. Če mm, govorimo o tem, eh, trdim, da če bi se nekdo želel naučiti eh, jezika nekega drugega, je drž, neke druge države, potem se bo verjetno želel tudi tja priseliti in delati v državi, kjer se ta jezik govori. Seveda je pa potem vprašanje tudi, je, eh, kakšna je raven eh, poučevanja tega jezika in kakovost le tega. Eh, mislim, da je to, kar je bilo rečeno, zelo zanimivo in pomembno. Gospod Rebo ima v vprašanje ali pa bi želel nekaj povedati. E, gospa predsedujoča, tudi sam govorim zelo redek jezik, finščina in se vam zahvaljujem za e, zanimive komentarje, ki sem jih tukaj slišal, zlasti za komentarje e, mojih kolegov, ki so zdravniki. Ampak kot laik bi želel omeniti, da je to vprašanje jezika na področju zdravstva, Eh, tudi proporcionalno vprašanje. Pri nas eh, na finskem je bila ena od eh, velikih novic eh, poleti, novica o zdravniku, ki ni bil pravi zdravnik, ker je dve leti delal, ne da bi imel ustrezno izobrazbo. Kako je bilo to mogoče? Eh, zato, ker je bil izredno sposoben jezikovno. Vsakega kolega je uspel vprašati o vsem, kar ga je zanimalo in kolegi so mu vse povedali, kar ga je zanimalo. Torej moramo tudi glede tega ostati v določenih problemih proporcih. Jezik je pomemben, ampak zadeva je lahko tudi vadljiva. Eh, torej, eh, imamo precej eh, problemov, o katerih smo se pogovarjali. Torej, sedaj mi dovolite, da pozdravim komisarja gospoda Batjeja in zelo sem vesela, da je prišel k nam v naš odbor bi, je nekdani naš kolega, sicer za kratek čas, ampak zelo dobro pozna eh, delo eh, tega parlamenta, vseh institucij in lahko zagotovim, da je eden od redkih, bi lahko rekli, komisarjev, ki ima pravo evropsko visijo. In bodimo si na jasnem in odkrito recimo, da ni prav veliko ljudi, ki imajo pravo evropsko vizijo. In zato bi vam rada čestitela, gospod Barnier. Eh, pretekli petek ste pripravili sklepe eh, o implementaciji direktive. 170 eh, poročil ste morali proučiti, pomeni, da Eh, bi se vam radi zahvalili za vaše delo. Eh, zelo pomembno je vaše delo. Eh, sedaj bomo morda slišali nekaj malega o tem, kar boste jutri predstavili v zvezi z notranjim trgom. In zelo veseli smo, da ste z nami danes tukaj. Moram pa povedati, da smo doslej imeli eh, zelo zanimivo izmenjavo mnen, nekaj vprašanj je še odprtih, ampak mislim, da smo na pravi poti, kajti politična volja obstoja in Lizbonska pogodba nam daje možnost, da naše delo bolje koordiniramo in kooperiramo. Eh, to pomeni vse tri evropske institucije eh, kooperirajo tudi z evropskimi z parlamenti drugih evropskih držav in uh, to je izredno pomembno. Torej sedaj dajem besedo vam. Hvala uh, uh, za te besede, hvala, da ste mi dali mm, besedo. Mislim, da vsi evropski eh, komisarji imajo evropsko vizijo. Eh, sicer ne sedimo vsi eh, na istem mestu in nismo vsi zbrali istih izkušenj, ampak mislim, da smo vsi pod predsednikom Barozom ljudje, ki se zauzemamo za evropske zadeve. Mi smo komisija, ki, se, ki je zelo evropsko usmerjena. Uh, Kot ste rekli, gospa Vrnjo, jutri bom skupaj z 12 kolegi eh, predstavil Single Market Act, kot ga imenujemo, to je akcijski načrt eh, za novo dinamiko skupnega notranjega trga da bi skupaj z podjetniki, porabniki, eh, vsemi eh, deležniki v tej, eh, na tem področju dobro sodelovali. Moramo poskušati najti možnost za usklajeno delovanje, kjerkoli je mogoče, saj imamo ogromen trg za 500 milijoni ljudi. Mislim, da vse možnosti za rast še niso izčrpane. Poskušali bomo uporabiti in izkoristiti ta potencial, samo nikakor ne proti volji ljudi, proti volji podjetnikov, pač pa skupaj z malimi in srednjimi velikimi podjetji, z eh, proizvajalci, z potrošniki, eh, bomo poskušali izkoristiti ta potencial. Vesel sem, da lahko pozdravim vas kot eh, evropske poslance, pa tudi nacionalne poslance. Sam sem bil predvsej let nacionalni poslanec in prepričan sem, da so nacionalni parlamenti zelo pomembni dejavniki. Kaj ti? Važno je, da se čim bolj pogosto eh, vodi eh, tudi razpravo z predstavniki nacionalnih parlamentov. Eh, tu je tudi neke vrste sprava in tudi navezava ljudi v posameznih državah na skupni evropski trg. Jutri bom torej predstavil ta novi dokument in Zelo uh, pomemben pri tem je tudi forum uh, za notranji trg, pa tudi druge zamisli, ki so se že porodile. Opošteval sem tudi uh, skupino, ki je uh, delala na tem vprašanju, um, v kateri je bilo veliko poznanih imen. Gospod Have je uh, to vaš eh, predsednik je to z velikim interesom eh, tudi spremljal, kaj ti gre za človeško dimenzijo, ki je izredno bistvena. Tri točke lahko navedem, ki so izredno pomembne. Kaj smo storili z direktorjem? z direktivo prvič, kje se sedaj nahajamo in tretjič, kaj je treba storiti, da bi dosegli še dodaten napredek, da bi eh, izboljšali situacijo. Najprej rezultati. V decembru preteklega leta eh, ste eh, se obrnili name z ustnim vprašanjem. Mnogi poslanci so izrazili negodovanje. Ko še nisem bil uradno komisar, čeprav so me že imenovali z, na ta pos, položaj. Torej, veliko poslancev je izrazilo negodovanje v zvezi za implementacijo direktive. E, sedaj imam malce mešane občutke v zvezi s tem. Izredno me veseli in tudi e, zadovoljen sem, da lahko rečem, da je implementacija direktive v vseh 27 državah članicah sedaj zaključena. Po drugi strani, in to je druga plat, Eh, mojega vtisa pa ne razumem povsem, zakaj je implementacija tako dolgo trajala. Tri leta je vse trajalo. Direktiva je bila sprejeta leta 2005. Eh, pri tem se je konsolidiralo starejše dele besedila in prav zaradi tega je tako eh, presenetljivo, da je implementacija trajala tako dolgo. Kaj ti na koncu koncu? Eh, veliki deli besedila so bili prisotni že prej. Morda države članice eh, niso mislile, da je to neka prioriteta, eh, da sicer gre za neko težišče, ampak kljub temu mogoče niso bili tako pozorni na to. Ampak kljub temu to je izredno pomembna zadeva. Gre za preko 500 poklicev znotraj Evropske unije. Eh, mnogi današnji gosti eh, verjetno niti ne vedo, da je to eh, število poklicev izredno veliko in je zaradi tega stvar postala izredno kompleksna. Vidimo lahko, da je celotna tematika izredno kompleksna in se tiče našega vsakdana. Uh, v, tiče se naših poklicev, naših storitev in tako dalje. E, toliko o implementaciji in sedaj nekaj o evalvaciji te direktive, ki še teče. To je proces e, v katerem mnogi sodelujejo. V marcu smo opravili evalvacijo in e, opazili smo veliko zanimanja eh, pri državah članicah. Eh, mnogi so opozorili na težave, do katerih prihaja v zvezi z besedilom. 25 vprašanj je bilo pisnih ali ustnih strani poslancev. Vsak teden sem v enem od glavnih mest, bil sem v Varšavi, v Avstriji, na Slovaškem, portugalskem. In nadaljeval bom z obiskovanji. Vsak teden um, organiziram workshop, uh, delavnico z regionalnimi in lokalnimi um, pristojnimi um, uradniki, ki seveda skrbijo tudi za implementacijo direktive. Gre za različne um, fasete le tega. Um, Vedno znova se srečujem tudi z nacionalnimi poslanci. Nekateri od njih eh, so tudi danes tukaj. Imel sem vprašanja nacionalnih poslancev, pa tudi evropskih poslancev. Eh, nikako ne smemo pozaditi tudi eh, odbor IMKO, eh, ki je eh, naročil različne študije, eh, pa tudi različni pristojni organi so sodelovali. Eh, recimo gospod Portui ali gospoda Heizla, eh, lahko omenim eh, oba tudi tukaj pozdravljam in eh, pri vseh bi se želel zahvaliti za njihovo sodelovanje, za njihovo, njihov trud. Eh, Eh, izkušnje so bile za direktivo zelo dragocene. Vse to je zelo koristen eh, material, eh, zelo koristen za delo v komisiji. 21. oktobra je prišlo tudi do objave. Kako pa je z občani, z poklicnimi združenji? Gotovo bodo povedali svoje mnenje v zvezi z direktivo, kaj mislijo o delovanju eh, direktive. Prišlo bo do prve velike konzultacije eh, še pred koncem leta. Eh, že sedaj pa lahko omenim nekatera področja, kjer bi lahko že hitro dosegli izboljšave. Torej prvič gre za poenostavitev. Drugič, več eh, proaktivnega sodelovanja med državami članicami. Eh, Na to eh, večja, nekaj več o poenostavitvi. Notranje državni postopki so pogosto predolgi. Eh, preveč so zbirokratizirani, eh, niso prav transparentni. Priznavanje eh, poklicne izobrazbe vedno pomeni velik problem in to je treba razreševati. Vedno se poskušam srečevati z timom Solvit, ki zelo dobro funkcionira recimo v Varšavi, ampak eh, tudi drugot. Eh, 20 odstotkov primerov Solvit se nanaša na dolgotrajni eh, proces priznavanja izobraževanja. Zadeve torej moramo poenostaviti, če hočemo zagotoviti za začasno mobilnost boljše pogoje. Direktiva iz leta 2005 naj bi spodbudila Eh, začasno nudenje storitev na podlagi začasne mobilnosti. V tem primeru države članice lahko zahtevajo vnaprejšnjo prijavo od eh, vsakega posameznika in države članice so zelo eh, opotekajoče začele izvajati to določbo. Celo vrsto ovir in zahtev so postavile, tako da na koncu koncev ta posta, ta postopek poenostavitve sploh ni ničesar po prinesel. Poenostavitev pomeni tudi uporabo elektronskih eh, rešitev. Danes eh, celo vrsto dokumentov že lahko eh, po elektronski pošti in po elektronskih sredstvih vlagamo in potrjujemo. <clears throat> Z jutrišnjim predlogom se bomo med drugim v komisiji ukvarjali tudi z elektronskimi dokumenti, z elektronskim podpisom in možnostmi poenostavitve na, podla na podlagi leteh. Tudi pri priznavanju poklicnih kvalifikacij je to možno doseči. Druga področje je modernizacija, ko gre za sistem avtomatskega priznavanja poklicnih kvalifikacij. To naprimer že obstaja za arhitekte, za nekatere druge poklice in to je področje, kjer smo že dosegli določen uspeh. Morda me boste popravili, eh, uh, ampak eh, mnogi poklici in njihova združenja so to podprli, pa tudi velika večina pristojnih oblasti. In to se mi zdi, da je pomembno. V šestih državah članicah je uh, vzpostavljen že ta v celoti delujoči sistem. Glede na to, da je sedem mesečev, mesecev že preteklo od začetka delovanja tega avtomatičnega eh, nostrificiranja, mislim, da bomo morali stvari analizirati in eh, ugotoviti, kakšne so eh, lekcije, ki smo se jih naučili. Za veliko večino poklicov je priznavanje kvalifikacij eh, zasnovano ne na avtomatičnem eh, sistemu, temveč na priznavanju po posameznih eh, primerjih. In to je seveda zelo zahtevna naloga za nekatere države članice, zlasti glede na reforme, ki se dogajajo v izobraževalnih sistemih držav članic. Tukaj imam seveda predvsem v mislih sistem, bolonski proces za univerze. Komisija bo naročila študijo, da ugotovimo, kako lahko te reforme pospešujejo priznavanje kvalifikacij. In potem je še tretja stvar, ki sem jo omenil, to je proaktivno sodelovanje. Rekl sem že, da so mi poslanci Evropskega parlamenta postavili veliko vprašanj. Eh, eno se nanaša na zdravnike, ki nezakonito upravljajo svoj poklic. Ali lahko izkoristijo vse priložnosti prostega pretoka, glede na to, da ne spoštujejo določb države gostiteljice? Seveda odgovor je ne. Naprimer, nekateri zdravniki, ki so bili izključeni iz registra v Španiji, sedaj opravljajo ali vsaj poskušajo to narediti v Združenem kraljestvu. Zato moramo tukaj, ker zadeva sodelovanje med pristojnimi organi, biti bolj proaktivni, zlasti, ko gre za sodelovanje med nacionalnimi pristojnimi organi in to še zlasti velja za zdravstvene poklice. Tukaj potrebujemo nek sistem zgodnjega opozarjanja, kot ga imamo že v direktivi o storitvah. To bi bil eden od načinov, da se izognemo tem problemom. Zelo telegrafsko sem vam torej poročal o tem. Poskušal sem vam torej predstaviti, kaj počenjamo. Najprej eh, evalvacija, poenostavitev, modernizacija izvajanja direktive. Nameravam pa jeseni leta 2011 predlagati zeleno knjigo o tem, leta 2012 pa pripraviti zakonodajni predlog na tem področju. Pri tem bomo upoštevali probleme, ki so se pojavljali na tem a, področju, ki jih bomo v procesu evalvacije identificirali. Naš proces ne bo nekaj izumetničenega. Poskušali bomo resnično ugotoviti, kaj želijo Evropski parlament, nacionalni parlamenti, državljani, strokovna združenja in njihovim zahtevam bomo vsekakor zadovoljili v tem procesu evalvacije. Posvetovali se bomo z vami in njimi, vključili bomo tudi vas in njih v javne razprave na evropski ravni. In vsi poslanci nacionalnih parlamentov boste v 23 uradnih jezikih Evropske unije dobili naše vprašalnike in naše ugotovitve tudi na regionalno raven bomo spravili te dokumente. In uh, zanima me, kaj bodo odzivi javne razprave in rezultati lete v posameznih državah članicah, kajti na ta način bomo dobili zelo pomembne inpute, ki jih bo komisija lahko v svojem nadaljem delu upoštevala. To velja tudi za potrošnike, za njihove organizacije, za pomisleke, ki jih že izražajo. Uh, predstavniki um, zdravstvenih poklicov. In to je nekaj, kar sem slišal dosti krat v Evropskem parlamentu. Eno od perečih tem so tudi jezikovne veščine, ki jih potrebujejo in morajo vladati predstavniki uh, zdravstvenih poklicov. Torej, če hočemo, da bodo, bomo zagotovili varno upravljanje zdravstvenih poklicov, potem morajo države članice tukaj opraviti ustrezni nadzor. Mislim, da jim sedanja direktiva že zagotavlja dovolj možnosti. To je druga stvar, o kateri sem želel povdariti. Gre zakaj? Ne smemo pozabiti, da direktiva ne govori samo o zdravstvenih poklicih, temveč se nanaša na celo vrsto drugih poklicov, poleg zdravstvenih gre za kvalifikacije na stotine milijonov državljanov, ki opravljajo poklicno dejavnost. 30 tisoč različnih eh, predstavnikov različnih poklicev je že vložilo vlogo za priznanje poklicnih kvalifikacij v drugi državi. To število se bo še povečevalo v prihodnosti, zlasti tistih, ki začasno želijo upravljati delo v neki drugi državi članici. Gospe in gospodje, to je torej potrebno za naš notranji trg, pa tudi za rast v našem gospodarstvu. Mislim, da bi morali biti sposobni zadostiti vse večjemu povpraševanju po teh priznavanjih. Gre tudi za problem staranja prebivalstva, kar pomeni, da bomo potrebovali več eh, predstavnikov zdravstvenih poklicov v skoraj do vseh državah članicah. Zato moramo biti proaktivni v prihodnosti in v interesu našega gospodarstva, pa tudi naših strokovnjakov in državljanov je, da zagotovimo tudi izven Evropske unije, torej iz tretjih držav, ustrezno usposobljene strokovnjake. Mislim, da direktiva ne bi smela tega trenda overati, ravno obratno. Direktiva mislim, da bi nam morala biti v pomoč pri eh, spopadanju z demografskimi izzivi, pa tudi velikimi spremembami ki se dogajajo na področju naših eh, sistemov izobraževanja in usposabljanja. Gospod predsedujoča, predno zaključim s svojimi besedami. Dovolite, da vam omenim še nekaj konkretnega o projektu, ki mislim, da ga večina med vami podpira. Gre za sistem uh, strokovne kartice ali izkaznice. Gre za vseevropsko kartico oziroma izkaznico, ki jo bomo jutri z tem aktom o notranjem trgu najavili. Takšen dokument lahko ustvari dodano vrednost pri celi vrsti poklicev, ki eh, jih posamezniki opravljajo v notranjem trgu. To lahko prvič pospeši mobilnost strokovnjakov po vsej Evropi. Eh, izkaznica lahko tudi podlaga za opravljanje poklica v neki drugi državi članici in na ta način bo nadomestila celo vrsto birokratičnih postopkov in papirologijo na tem področju. Ne želimo usilevati nekih birokratičnih postopkov. Če bo ta izkaznica eh, privlačna, potem eh, seveda mora Eh, biti tudi takšna, da bo koristila ne samo posameznikom, ki jo bodo imeli, temveč tudi oblastem. Na ta način bodo oblasti dobile hitrejši in zanesljivi dostop do ustreznih informacij, ki jih potrebujejo. Torej, ta kartica oziroma izkaznica bo med drugimi prednostmi omogočala Eh, hitrejše vzpostavljanje stikov in eh, delovnih eh, sestankov med pristojnimi organi držav članica, katere gre v tem primeru. Na ta način bodo pristojni organi v teh državah imeli hitrejši dostop do več podatkov v zvezi z posamezniki, za katere gre. Izkaznica je lahko tudi neke vrste podatkov na baza, ki bo na voljo vsem pristojnim oblastem. To je lahko eden od postopkov poenostavitve celega postopka. Tudi potrošniki bodo imeli prednost iz tega, pa tudi delodajalci. Delodajalci bodo na ta način lahko dobili zagotovila, da eh, strokovnjaki, ki jih zaposlujejo, so ustrezno kvalificirani. Gospe in gospodje, moje službe sedaj preučujejo možnost eh, funkcioniranja takšne kartice oziroma izkaznice v praksi. Ko bomo enkrat eh, teorijo zaključili, bodo moji sodelavci, ki se jim zahvaljujem, kajti zelo so zagreti za to, tako kot ste vi, torej, ko bomo vse tehnične in administrativne operacije eh, dokončali, bomo začeli se pogovarjati o sami izkaznici z tistimi poklici, ki so eh, že izrazili interes za to. Nekateri poklici so že skoraj da vključeni v ta postopek. Toliko torej, gospa predsedujoča, o tem, kar sem želel povedati v zvezi s tem, kako daleč smo prišli v našem postopku razmisleka. Morda naj vas spomnim še na nekaj, kar sem omenil na začetku. Prvi rezultati evalvacije oziroma ocenjevanja kažejo, da je potrebno direktivo posodobiti. Drugič, sam sem pripravljen prisluhniti vsem ki so pripravljeni sodelovati na tej modernizaciji. Tretje, ne smemo pozabiti tega, da je pri tem posodabljanju direktive treba rešiti celo vrsto perečih vprašanj. Četrtič, te strokovne izkaznice so orodje, ki ga želim, želim uveljaviti v prihodnosti, seveda na podlagi sodelovanja z tistimi strokovnimi združenji, ki so že izrazili interes za to potem pa bomo seveda ugotovili, kako se to da še razširiti. Naslednja točka, zelena knjiga, študija vplivov, ki jo bomo naročili in potem zelena knjiga. Toliko torej, kar zadeva moje delo. Zelo sem vesel, da ste cel eh, dan oziroma polovico dneva posvetili temu sestanku z nacionalnimi parlamenti, ko gre za uh, stanje na področju izvajanja direktive 2005-36. Hvala. Gospod komisar, vem, da je vaše, vaš čas omejen v imenu odbora eh, za notranji trg, torej odbora IMKO in vseh tistih, ki so prišli sem se vam zahvaljujem za to, da ste nam bili na razpolago. Hvala tudi za vašo predstavitev, ko gre za prenovo te direktive. Veste, da poslanci nacionalnih in Evropskega parlamenta so zelo zainteresirani za to direktivo in njeno uh, revizijo. Ta bo namreč zelo vplivala na dinamiko notranjega trga, na gospodarsko rast, na varnost vseh naših državljanov, pa tudi na varnost strokovnjakov. Na začetku našega zasedanja sem že povdarila, da je zelo pomembno, da sedaj, ko smo v gospodarski krizi, najdemo tiste eh, metode in eh, dinamične elemente, s pomočjo katerih bomo zagotovili eh, tudi mm, prepoznavanje kvalifikacij in potencijalov posameznih držav članic. V razpravi, ki smo imeli in je bila zelo plodna, smo naprimer povdarili zlasti štiri elemente. Prvič, mobilnost je temeljnega pomena, to je posem jasno. Ampak razmisliti moramo tudi o pogojih za mobilnost, zlasti za mlade, ki eh, želijo, da se v tujini priznava njihova usposobljenost pa tudi, ko gre za pravno varnost na tem področju priznavanja kvalifikacij. Omenili smo nekatera tveganja povezana z nezadostnimi statističnimi podatki, potem jezikovno usposabljanje je omenilo več poslancev. Potem v tej razpravi smo govorili tudi o začasni mobilnosti in začasnih storitvah, ki so zelo pomembne na notranjem trgu. In tukaj bomo seveda z nacionalnimi poslanci še nadaljevali delo. Potem še nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno za priznavanje strokovnih kvalifikacij in poenostavitev tega priznavanja. Vprašali smo se, zakaj ne bi komisija vzpostavila neko, nek neodvisni odbor strokovnjakov, ki že delajo na tem. Morajo pa to biti neodvisni strokovnjaki, ki se bodo popolnoma objektivno ukvarjali z uh, tem področjem. In še nekaj, postavili smo vprašanje izobraževanja in uh, harmonizacije izobraževanja. Govorili smo o procesu bolonje, o uh, omejitvah tega procesa in govorili smo tudi naprimer o možnosti priznavanja uh, dosežene usposobljenosti na podlagi konkretnih uh, študijskih smeri. Govorili smo seveda tudi veliko o tej uh, strokovni kartici oziroma izkaznici, ki jo, kot vidim, namerava tudi komisija vzpostaviti prihodnosti. Torej, kakšni so kriteriji, kako zagotoviti var, varstvo osebnih podatkov. To je pomembno tako za uh, državljane in potrošnike, kot tudi za strokovnjake same. Tukaj je torej realnost zelo aktivna, proaktivna. Vi ste dali primer eh, zdravnika, ki je mu je prepovedano opravljanje poklica v eni državi, pa zaradi neostreznih podatkov in sodelovanja opravlja ta poklic v drugih državah. Torej, naša razprava je bila zelo bogata. Želela bi se zahvaliti vsem, komisiji, svetu in vsem parlamentom kajti sedaj začenjamo uresničevati Lizbonsko pogodbo v tem sodelovanju med Evropskim parlamentom, nacionalnimi parlamenti in eh, komisijo. Gospod komisar, eh, morda na koncu še ena ali dve besedici, ki bi jih želeli nameniti nam. Veliko sem že govoril danes. Mislim, da ste zelo dobro osredotočili svojo razpravo. Sam sem povdarjal mobilnost. Zlasti mislim, da je treba uh, začeti izvajati določbe te direktive, ko gre za mobilnost. Pri tem pa moramo sprejeti nekaj uh, varnostnih ukrepov, če hočete. Konkurenčnost ste omenili. To pa ni izziv, ki uh, Eh, se nanaša samo na gospodarstvo oziroma podjetja. Mislim, da lahko govorimo o neke vrste kolektivni konkurenčnosti, če ne že individualni. Kaj to pomeni? Neka, ne vem, kneževina, neka uh, država, neka regija, neka občina lahko konkurira z drugimi in Evropska unija jim mora pomagati, da postanejo konkurenčne ena proti drugi. In v komisiji imamo celo vrsto orodi, da to naredimo tudi z večjo mobilnostjo kadrov. Torej sam sem za to tako imenovan kolektivno odgovornost oziroma konkurenčnost. Seveda sam sem politik, mnogi med vami ste tudi politiki. In vprašanje, ki se meni zastavlja v tem v zvezi, je naslednje. Kaj pa ljudje mislijo, kaj pa državljani mislijo, kaj mislijo o tem majhna in srednje velika podjetja? Ona, oni si zastavljajo naslednje vprašanje, kaj pa Evropa lahko naredi zame, kaj je velik enotni trg lahko koristnega zame. In hotel bi jim odgovoriti recimo to, to in to, tako da bodo ugotovili, da jim Evropska unija in eh, skupni trg zagotavlja dodano uh, varnost in varstvo v tem času, ko uh, smo priča mnogim spremembam. Le na ta način bomo lahko popularizirali tudi vse prednosti, ki jih akt o enotnem trgu prinaša. To zagotavlja boljše delovanje evropskega gospodarstva prihodnost in če se bo to zgodilo, potem bo vse druge boljše. Javno, nacionalno, zasebno, lokalne pobude in tako naprej. Strategija EU 2020 je nekaj, s čimer se sam trenutno veliko ukvarjam. Moja kolegica, komisarka Gegen Quinn, dela veliko na področju raziskav in razvoja in za to strategijo EU 2020 je razdelala prioritete na področju inovacij. In v tej strategiji uporablja kot orodje, če hočete, evropski patent oziroma bolje rečeno patent Evropske unije. To je tudi področje moje pristojnosti in patent Evropske unije mora biti bistveno cenejši za manjša evropska podjetja, kot eh, je danes temu primer. Torej, stroški patentne zaščite morajo biti primerni in če hočemo, da bo na podlagi tega patenta evropski trg bolje deloval, potem je to zelo pomembno za raziskave, inovacije in razvoj. Na ta način bomo res lahko postali bolj konkurenčni. Torej še enkrat hvala vsem, gospe in gospodje, za to, da ste sodelovali v tej razpravi, razpravi ki bo sedaj se nadaljevala še 3-4 mesece. E, prosim, da nam v tej razpravi poveste, ali se vam zdi, da je naših predlogov preveč, ali česa še nismo vključili v naše predloge in morda imate svoje zamisli o tem, kako bi ta notranji skupni trg lahko deloval v korist vseh gospodarstva, majhnih in srednje velikih podjetij, državljanov in tako naprej. Hvala, gospod komisar. Mislim, da delimo to isto vizijo z vami in na podlagi te razprave, pa tudi dialoga izven teh inštitucij, moramo zagotoviti, da bo notranji trg res postal uh, skupni trg vodilnih uh, zamisli in pobud evropskih državljanov. Nekaj časa je, smo potrebovali, da smo notranji trg vzpostavili, vendar sedaj moramo zagotoviti, da bo v tem skupnem projektu Evropske unije sodeloval vsak državljan oziroma vsaka državljanka. Še enkrat hvala, gospod komisar, hvala vsem vam. Zlasti se zahvaljujem tistim, ki ste prišli zelo oddaleč k nam v Brusel. Hvala vsekakor našim strokovnjakom, ki so mesece in leta vložili v delo na tem področju. Hvala pa tudi kolegicam in kolegom iz Evropskega parlamenta, ki so eh, danes popovdne zelo pozorno spremljali to razpravo. Torej, obrali smo pot, ki bo zelo dolga, vendar če bomo skupaj uh, se trudili, potem bomo v sodelovanju s vsemi nacionalnimi parlamenti, s svetom, s komisijo naredili nekaj dobrega za naše državljanke oziroma državljane. Na ta način bomo pokazali vsem, da delamo uh, skupaj, da sodelujemo v okviru Lizbonske pogodbe. Hvala vsem. Yeah.